Ja, Drage kolegice in kolegi, prosim, da zauzamete svoja mesta. Danes imamo izjemnega gosta, najprej pa moramo sprejeti dnevni red. To smo s tem storili. Imam sporočilo, potrdili bi izredno sejo, ki bo potekala naslednji teden zvečer v Štrasburu v kratkem eh, bomo govorili o, o osnutku poročile IES in izmenjavo mnenja z organom statističnega urada za pregled. Zdaj pa prehajamo na tretjo točko in prisrčno pozdravljam Marka Karnija, prvega podpredsednika Evropskega odbora za sistemska tveganja. Hvala lepa, da ste sprijeli naše povabilo. Gospod Karnej je prvi podpredsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja od leta 2014. King je nadomestil, ki je imel to mesto do leta 2013. Kot predsedniki parlamentov poročajo o tem, kako izvajajo svoja, svoje delo v skladu z pogodbo, gospod Karni je tudi član odbora za finančno stabilnost. Danes je tukaj kot prvi podpredsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja, katerega mandat je makrobonitetni nadzor v Evropi za preprečevanje in obvladovanje sistemskih tveganj na finančno stabilnost. To vas prosim, da se osredotočite na to temo. Seveda gre tudi za preprečevanje motenj finančne stabilnosti zaradi sistemskih tveganj. To je zelo široka tema in zelo pomembna tema za naš eh, parlament. Guverner Karni, veselim se že vašega obvodnega govora, potem pa bomo eh, v skladu z običajno prakso. Eh, ne, odgovor, na vprašanja in odgovore. Gospod Karni, pozdravljeni. Člani odbora, veselje mi je, da vas lahko pozdravim kot podpredsednik eh, Evropskega odbora za sistemska tveganja, kajti ohranjanje finančne stabilnosti zahteva močno eh, politični okvir, razumevanje, dinamično razumevanje tveganja in ustrezne makrobonitetne politike. Ta potreba je v Evropske uniji še posebej pomembna zaradi posebne narave notranjega trga in visoke stopnje integracije. Pri izpolnjevanju svoje vloge je se B, finančno stabilnost, poskuša oblikovati bolj učinkovito v celotni Evropski uniji. Podpira ekonomični no, dinamiko z, s podbujanjem konkurence in s podbujanjem diversifikacije. Večji trgi pomenijo eh, širše možnosti, večje svobode za inovacije in večje možnosti za ekonomijo obsega. Odprtost eh, spodbuja dinamiko, hkrati pa povečuje izpostavljenost eh, šokom, finančne izgube lahko povečajo tudi ranljivost eh, in potencijal za poglabljanje teh šokov. ESRB poskuša oblikovati odvornost, ki je potrebna za izkoriščanje odprtosti in njenih koristi in zmanjšati tveganja. Sam bi omenil nekaj ukrepov, ki smo sprejeli med mojim časom kot podpredsednikom. SRB spodbuja močnejše makrobonitetne okvire v Evropski uniji, eh, od izdaja priporočila za spodbuje nacionalnih zakonodajalcev za oblikovanje makrobonitetnih eh, ureditev, izdaja tudi ustrezne priročnike Za navodili za uporabo novih pooblastil imamo dobre prakse na osnovi instrumentov, ki so na voljo z navodili za uporabo in navajanjem pravnega okvira, pa eh, tudi pravni okvir za eh, potencijalna prelitja poskuša tudi eh, dajati eh, navodila za to, da bi preprečili takšna prilivanja. Lansko leto je SRB dal smernice nacionalnim eh, makrobonitetnim uradom za določene proticikličnih kapitalskih blažilnikov in je, tudi, oziroma in je tudi objavila oceno v, v, bo objavila oceno v tretjem četrtletju 2016 makrobonitetna politika se šele razvija, zato SRB poskuša tukaj pomagati. Uporabili smo tudi možnosti za zagotavljanje kritja za boj proti protikličnim eh, razvojem in za seveda tudi vrednosti makrobonitetnih eh, puferjev oziroma blažilnikov v okviru stopen finančnih vzvodov. Banka Anglije je ubrala ta pristop za to, da bi ustrezno oblikovala kapitalske zahteve za tveganje. Kar zadeva stopnjo finančnega vzvoda, SRB zagotavlja procikličnost eh, v skoraj vseh državah članicah. Povprečna eh, tveganja padajo in rastejo, glede pač na kreditne bume ali na zmanjšano gospodarsko rask. Centralne banke imajo običajno niže stopnje tveganja kot običajne vrste bank. Če je vse upoštevano, moramo razviti eh, trdovraten okvir za makrobonitetni eh, razvoj. Pri vsej politiki moramo upoštevati makrobonitetno perspektivo, zato da bi zagodili dolgoročno, dolgoročni razvoj pri obravnavi eh, solventnosti 2SRB upošteval tudi dolgoročne investicije, ki lahko prinaša raznolikost in stabilnost v sistema. Zagoditi moramo, da bo solventnost 2 eh, zagotila ustrezen eh, pravni okvir za dolgoročne investicije. Prav tako je treba to vključiti v pregled parlamenta v letu 2018, tako bo začela delovati solventnost 2. Eh, Odprtost eh, seveda pomeni tudi, da moramo razumeti eh, tveganja. Zaradi tega ESRB igra pomembno vlogo tudi na tem področju. Struktura finančnih sistemov se je močno spremenila od krize. Vsa neto rast je prišla iz trgov obveznic. Poleg tega se je premoženje tukaj povečalo za 60 odstotkov, na svetovni ravni 80 odstotkov v Evropski uniji. Te trende se bodo nadaljevali z razvojem kapitalskih trgov unije. SRB prispeva k bolj odpornim kapitalskim trgom. In sicer širi skupno razumevanje osnovnih eh, gonil eh, tržne likvidnosti in zbira potrebne informacije za, za, za oceno narave in velikosti cvegan. ESRB ima posebne pooblastila za zbiranje informacij od finančnih udeležencev v Evropski uniji. Tako da tisti, ki oblikujejo trg in upravljajo s premoženjem, podujejo te informacije. Delo bo zaključeno do sredine leta 2016 ta študija bo pomagala oblikovati smernice glede likvidnostnih smernic za likvidnost, ki bo zadostna za zagotavljanje stabilnosti trga. Pri pregledu 143 investicijskih skladov je banka Anglija ugotovila, da lahko ti skladi v enem eh, dnevu da dosežejo trikratno vrednost, kar je napačna sestava. ESRB bo pripravil eh, koristno širšo perspektivo tega problema in oblikoval od, politični odziv stresni testi investicijskih skladov so, so pričakovani v prihodnosti, prav tako velja to za pokojninske sklade in stresne teste eh, bank. Prav tako eh, je ESRB že začel pripravljati poročila o trgovanju za izvedenimi finančnimi instrumenti glede repozitorijev v Evropski uniji z združevanjem znanja bodo vsi udeleženci bolje razumeli problematiko in gotovili, kako lahko rešujejo probleme v celotnem sistemu. Prav tako lahko ocenimo centralno klirinško dejavnost in eh, delimo tveganja v drugih eh, delih eh, sistema. Tretji prispevek je Srbija je ponuditi skupne pristope k obladovanju tveganja v določenih primerjih ni dovolj, da problem razumemo. Organi morajo seveda tudi uporabiti ustrezen pristop za upravljanje s temi tvegami. ESRB eh, vključuje centralne banke, eh, bančne nadzorne inštitucije in eh, organe za nadzor vrednostnih papirjev. Imamo redne dialoge tudi z borzo. SRB je ugotavljal, kako, je trge, kako so na te trge vplivali strukturne eh, spremembe zaradi davčnih eh, omejitev v Evropski uniji. Lahko se pojavijo tudi eh, različne ranljivosti. Ključne lekcije te analize vključujejo da je potrebna večja fleksibilnost tako pri oblikovanju in kalibracijo makrobonitetnih instrumentov. Noben instrument sam ne more rešiti vseh eh, tvegan. Instrumente je treba prilagoditi domačim razmeram in more biti uporabne za finančno stabilnost tako na domačem trgu kot eh, globalno, če želimo obladovati tudi uh, Eh, prelivanje. Okvir eh, za oceno teh tveganj bo končan v naslednjem eh, letu, s tem bomo dobili tudi boljše orodje za obvladovanje tveganj na nacionalni ravni. Sprejete bodo tudi ustrezna priporočila, ki bodo zajemala tudi navodila za uporabo ESRB, pozna makrobonitetne aktivnosti. 69 krat v lanskem letu, 173 krat eh, pa uporabo CRR in CRD instrumentov v letu 2014. Eh, to uh, kaže tudi na uh, večjo izmenjavo med trgih. Zato potrebujemo neko kliniško hišo, ki bo pravčasno upravljala svoje delo na mednarodni ravni. Prav tako je treba zagotoviti kapitalske brežilnike proti izpostavljenosti trgom zunaj Evropske unije. S tem bomo okrepili kolektivno odpornost eh, na globalne finančne cikle in prilivanja od zunaj Evropske unije. Seveda pa imamo tveganja, ki so domače narave ali pa tudi mednarodne narave. V zadnjih eh, petih letih eh, so banke, Evropske banke plačajo za 50 milijard eh, penalov zaradi neostreznega vedenja, kar seveda vpliva na realno ekonomijo. Petodstotni vzvod eh, pomeni, da bi s tem lahko podprli en trilijon oziroma en biljon eh, posojil. Takšno neustrezno vedenje pa tudi omaja zaupanje stranke. SRB je zato predlagal stresne teste in eh, pregled stroškov za neupoštevanje pravil. Zadnji stresni testi so zato vključevali tudi stroške v višini 40 milijard eh, funtov eh, zaradi stroškov, zaradi neustreznega ravnanja. To lahko upoštevamo s tem, da ustrezno preoblikujemo eh, plačile in eh, vključimo spodbude za eh, pravilno ravnanje oziroma vedenje. Tukaj lahko imamo tudi malo se ali odzem delni. Sprav tako pa moramo upoštevati tudi razliko v bonusu za tiste, ki prisvojijo materialno tveganje v večjih eh, britanskih eh, bankah, eh, je bila, bilo razmerje med redno plačo in bonitetami 1 proti 3. V naslednjem letu, ko bodo. I was speaking, I was trying to speak rapidly for the time allotted. Uh, I've been told to speak slowly, more slowly. Um, Poskušal sem govoriti hitreje, da bom hitreje končal torej naslednje leto, torej 2014, potem ko je bi eh, la, ta omejitev bonusa omejena, eh, je ta stopnja postala ena proti ena. Odbor trenutno ocenjuje, eh, učinek različnih kompenzacijskih eh, instrumentov in bo predlagal izboljšave na naslednjem vrhu G20. Eh, reforme na domestilo oziroma kompenzacije so potrebne, ne pa dovolj. Poročila je Srbija so pokazali, da je treba narediti več za to, da bodo posamezniki ustrezno odgovarjali. Na to pozarja tudi S. ESRB. Prav tako bomo izmenjevali izkušnje glede uh, pristojnosti za nadzor bank eh, pri obvladovanju individualne odgovornosti v Združenem kraljestvu eh, so eh, višji menedžerji v finančnem sistemu osebno odgovorni za ustrezna, ra, ustrezno ravnanje. Na ta način bi radi zagotovili da vsi razumejo, da se treba držati visokih standardov. Vse države članice sodelujejo pri finančni stabilnosti Evropske unije, ESRB pa si želi zagotoviti to osnovo za blaginjo Evropske unije. Finančna kriza je pokazala, kako hitro se lahko eh, tveganja eh, prelivajo čez mejo in da potrebujemo nov pristop eh, za obvladovanje tveganja zdaj imamo novo vodstvo in eh, reformni program je dokončan, organi pa ga morajo začeti izvajati tako, da bo postal učinkovit. Finančna stabilnost zahteva več kot samo mikrobonitetne standardi, zato da bi okrepili odporno svoje posameznih eh, podjetjih. Potrebujemo tudi fleksibilnost za odziv na Eh, šoke, kadarkoli se pojavljajo. Zato potrebujem više standarde sistemsko pomembnih eh, podjetij. S tem se bo povečala odpornost celotnega sistema ESRB, pomag državam članicam, da izpolnijo te vloge in stalno odkriva potencijalne ranljivosti, kot je predsednik Dragi povedal, tudi od temu odboru bo v naslednjem letu SRB okrepil eh, svoj nadzor na tveganje in se osredotočil na finančno stabilnost eh, in eh, prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Hvala lepa za vašo pozornost in se že veselim tudi vaših vprašanj. Hvala lepa, gospod Karni, za zelo zanimivo predavanje oziroma prispevek, v katerem ste se dotaknili celo vrsto tem, ki so izjemnega pomena za nas, stresni testi, za investicijske sklade, vpliv obveznega centralnega kliringa, omejitev bonusov in tudi ocena makrobonitetnih standardov držav članic. Eh, to so vse zanimive teme in prepričan sem, da imajo kolegice in kolegi mnoga vprašanja. Prvi je gospod Balc. Hvala lepa. Pozdravljeni, gospod eh, guverner, najlepša hvala najprej, da ste prišli danes k nam v odbor. Eh, to seveda zelo cenimo. In eh, danes eh, bi vas lahko pozdravili kot eh, vidija predsednika ESB-a, ampak no, se je uspelo v zadnjem trenutku in Mario Draghi je bil ponovno imenovan. Dve vprašanje, gospod guverner. Poznate evropski in, glu, evropski in globalski razvoj globalni razvoj na področju finančnih eh, trgov, to ste jasno pokazali. Pred nekaj tedni smo imeli v Antaliji vrh eh, G20 in eh, tam je bil vključen novi telek standard za banke. V, v smernici imamo tudi ustrezne puferje za kritje, za standarde MRST, bomo imeli k malo kvantitativni standard MR e v višini bilančne vsote in kako lahko MR e in TILAK v prihodnosti delujeta skupaj. Evropska centralna banka se je odločila za nakup obveznic. Likvidnost v bančnem sektorju mi je že dolgo zelo visoka, vendar doslej ni pripeljala do povečanja investicij. Banke in zavarovalnice se še vedno izogibajo profitabilnim naložbam in tradicionalni investitorji pa skrbijo za svoje pokojninske vložke. Zato izhajajoč iz tega, kar ste povedali, kako je z sistemskimi tveganji, predvsem tudi na področju bank in zavarovalnic. Much, um, Hvala lepa, dve zelo pomembni vprašanje. Vem, da to veste. Kar zadeva standard TILAK, ki so jih eh, sprejeli vodje G20, to velja na 28 najbolj sistemskih institucij na globalni ravni. To je standard, eh, ki, za katerega so se dogovorile države od ZDA do Kitajske z različnimi eh, sistemi in to velja za čezmeno delujoče če podjetja, zato je TELAK bolj uh, specifičen kot EMRE. TELAK je del EMRE. In To kaže tudi to, da imamo Združenem kraljestvu globalne sistemske institucije, tako kot eh, pri vas. Eh, Ti lahko bomo ovajali z ovajanje standarda EMRE. In tukaj, in tukaj si boste lahko pri, pogledali naše poročilo, ki ga bomo objavili v začetku naslednjega leta glede uvajanja standarda EMRE. To bo ustrezno opisalo, kako se bodo zadeve eh, izvajale v sistemsko pomembnih eh, institucijah. Kar je ključno pri obeh vprašanji, ni eh, samo zmanjšanje absorpcije oziroma zmogljivosti absorpcije, ampak gre za to, da ti instrumenti predstavljajo velike izgube, zato so posledice bistveno večje in zaradi tega potrebna večja disciplina, ki jo uvajamo s tem novim standardom, kar še ni bilo zadostno urejeno do sedaj. In na kratko še eh, na odgovor na vaše drugo vprašanje. To bom nasplošno uh, eh, odgovoril zaradi tega, ker eh, nisem pristojen za monetarna vprašanja centralne banke, Evropska centralna banka ali Banka Anglija ali Federal, Bank, Federal Reserve Bank. prevzemajo obveznice od določenih imetnikov in jih eh, prenašajo v bolj eh, tvegan kapital, ki lahko vključuje tuje premoženje in premoženje tukaj treba upoštevati tudi menjalniške tečaje. Lisa Ferreira naslednja. Bom govorila angliško. Um, uh, Hvala lepa, da ste danes z nami. In vrnila bi se na začetek e SRB, kjer je Evropski parlament uh, močno sodeloval pri vzpostavljanju. Moj soporočevalec je bil zelo aktiven takrat. Skušali smo zagotoviti, da, da si ne bi pogledali v samo dreves in pozabili pri tem na uh, eh, gost, ampak da si boste pogledali sistemska tveganja v Evropski unije, uniji. Mogoče bi morali bolj razviti zadnje elemente vaše prezentacije, kako vidite uh, delovanje makrobonitete. Uh, nestabilnosti v Evropi. Realno gospodarstvo se namreč ne odziva na sprejete ukrepe. Imate izkušnje z Združenim kraljestvom, Kanado, ZDA. Kaj menite, da eh, z ozirom na to manjka v Evropski uniji? Ukvarjamo se že z unijo kapitalskih eh, trgov, ampak eh, Evropska unija na tem področju še ne deluje, imamo po manjkljivi sistem, eh, drugi, tretji steben manjka, ne moremo zato prijeti na novi projekt, preden ne zaključimo za prvim. Še nekaj, ali menite, da bo sistemsko tveganje na kar bo vplivala odločitev Združene kraljestva, ali bo ostalo ali v Evropske unije ali pa je zapustilo, se upravičujem za to vprašanje in upam, da boste lahko nam odgovorite. Gre namreč za vprašanje, ki bi lahko predstavljalo sistemsko tveganje eh, za, eh, tudi za skupno valuto. Let me, let me begin with, um... Hvala lepa. Naj najprej odgovorim na prvi sklop vprašanj glede eh, okolja eh, tveganja. Tukaj ne gre za nekaj posebnega v Evropske unije, enako je v ZDA in v večini naprednih ekonomij, kjer imamo eh, dolgoročne obresne mere. Po krizi je ob upoštevanju dolgoročnih trendov, kot eh, je zmanjšanje intenzivnosti investicij zaradi demografskih eh, eh, sprememb, to lahko obliva, da bodo obresti bistveno niže, kot so bile v prejšnjem času in to predvsej časa še. Še vedno je tukaj tveganje. v posameznih finančnih sistemih in uh, nacionalnih uh, ekonomijah. Vse temelji na ustreznjem obladovanju sistemskih eh, tveganj z makrobonitetnimi ukrepi. Sploh pri čezmenih finančnih trgih in financiranju preko finančnih eh, trgov. Vprašanje je, kako oblikovati raznolikost eh, ob eh, odpornosti finančnega sistema, ali gre za trge vrednostnih papirjev. ki zagotavljajo tudi udeležbo uh, dolgoročnih investitorjev, kot so lahko tudi zavarovalnice vse to moramo upoštevati. Ne samo, da povečamo blaginjo, ampak tudi, da povečamo hkrati odpornost finančnih sistemov. Kar pa zadeva bančno unijo, se lahko tega vprašanja samo dotaknem. Moram povedati, da oboje potrebujemo. Tako bančno unijo kot eh, unijo kapitalskih trgov. da bi še naprej razvijali institucionalno strukturo bančne unije. To je seveda prva naloga, ki jo moramo upraviti na ustrezen način in postopno vsekakor moramo s tem nadaljevati trenutno. Je Evropska unija nekje na sredi poti in zato bi se vzpostavilo določeno tveganje, če bi se pojavili kakšni šoki od zunaj, kar zadeva. Razmerja med eh, Združeno kraljestvo in Evropsko unijo. Nisem del teh razprav. Naloge banke Anglije je, da pač sisteme upošteva in eh, dela na tej osnovi. Seveda bi lahko bil sistem bolj učinkovit in ukrepi, ki, s katerimi bi to eh, storili, so seveda ukrepi makrobonitetnega upravljanja. Hvala za to, da ste tako lepo izrazili Kenz Gimber. Gospod guvernor, gre za prekrivanje dveh zakonodaj. Na eni strani gre za zmanjšanje tvegan pri derivativih in tudi pri bankah, ki so izpostavljene temu sektorju. Torej, um, govorili ste o clearingu in um, gre pa seveda tudi za bazelska pravila. Ampak eh, ta stopnja finančnega vzvoda pri Baslu 3 in tudi to, kako to interpretiramo, to zahteva od bank, da imajo več kapitala, deponiranega kapitala zaradi teh večjih tveganj. In um, seveda imamo zato tudi poseben sklad v primeru izpada vračanja posojil. Tako je vse predvideno. Uh, Um, torej, pri, nekateri člani tega clearinga pa um, že uh, omejujejo posujanje svojim strankam. In verjetno bo treba popraviti to stopnjo finančnega vzvoda pri teh finančnih instrumentih. Ali ste mnenja, da je to treba spremeniti? Uh, in ali naj bi EU delovala enostransko, če se odbor za Basel s tem ne bo strinjal. Let me, let me Hvala, želim povedati že na začetku, da je seveda centralni clearing posebnega pomena, kajti gre seveda za kompleksno vprašanje. Prvotno je šlo za bilateralne odnose, ampak to ni zadostovalo predvsem ne v času krize in zato potrebujemo tako imenovane centralne habe. In to je pomembno. In druga stvar, in to je povezano s tem, um, Eh, torej te centralne klirinske službe so sistemske in zato jih moramo seveda v primeru krize tudi ustrezno raševati. Druga stvar, veliko časa smo na mednarodni ravni porabili za to, da najdemo prave spodbude za centralni kliring tudi v in sicer in da tega ne urejajo na bilateralni ravni. In želimo si, da bi e, to seveda tudi standardizirali, ta centralni clearing, to bi od, povečalo odpornost. V tem procesu pa moramo seveda vsi priznati, in to ste tudi po vprašali, da so seveda tudi ekonomije obsega in to se tiče tudi derivativov. E, torej, e, indirektni kliring ima seveda včasih tudi določene prednosti zaradi večjega obsega e, e, jamstev eh, na osnovi vrednostnih papirjev. To seveda lahko koristi e, celotnemu sistemu. Torej, če je stopnja finančnega vzvoda omejena, potem uh, eh, je, ja. potem ne, ne vidimo um, pravih prednosti tega sistema, pri čemer moramo predvsem razlikovati med eh, direktnim kliringom in, um, um, uh, in posrednim kliringom. Um, seveda pa, um, če bo sistem v celoti deloval, se bo s tem zmanjšalo tudi tveganje. Uh, da eh, storim korak nazaj, to, um, to kar ste rekli, seveda ni najboljši način eh, upravljanja sistema in če, um, ko smo zasnovali ta evropski sistem, smo um, to zasnovali čim bolj celovito. Zato se postavlja vprašanje, ali moramo eh, prilagoditi stopnje finančnega vzvoda. Um, stopnja finančnega vzvoda eh, pomeni zahteva po razkritju in to ni eh, zavezujoča eh, zakonodajna zahteva. Eh, ampak to je seveda eno od vprašanj, ki se ga moramo čim prej lotiti. Predvsem, ko gre za izvajanje. Eh, stopnje finančnega vzvoda. Um, ehm, Kaj ti gre seveda tudi za marže, ki so pokrite s temi skladi, um, ki se jih uporabi v primeru izpada plačil. Ampak to um, na mednarodni ravni je veliko tudi nepredvidenih posledic takega mednarodnega urejanja. In to je, spro, to je potrebno sproti reševati in sicer tako v postopkih bazla, ampak seveda mora tudi Evropska unija se sama lotiti tega. Torej, v združenih državah bo to še posebej um, pereče. Um, zato ker um, trgovci z derivativi uporabljajo nek dodatek pri um, finančnem vzvodu. Hvala, gospod podpredsednik. Dobro, da ste z nami, da imamo tak dialog. Bila sem tudi poročevalka, tako da sem ena izmed tih v tej hiši, ki je imela vprašanje za vas. Najprej, ali je ta organ dobro opremljen za to, da je evropski glas močnejši na svetovnem trgu, kajti med drugim smo se res trudili, da bi Evropi omogočili, da se lahko izrazi tudi na svetovni ravni. Recimo slišali smo, kako je z zavarovanjem in z drugimi organi, torej imamo primike evropske zakonodaje, ki so lahko pomembni. Drugič, ali vas ni nekoliko preveč v tem odboru, kajti ko smo oblikovali poročilo Derozier, smo videli veliko pomisleko. Kako je s samimi določbami, kako je s pragmatično rabo? Ali mislite, da bi morali nekoliko zmanjšati število udeležencev za mizo? Hvala. Eh, Hvala. Odgovoril bom v angliščini. Upam, da vas to ne moti torej vprašanje maksimiranja uh, vpliva ESRB-ja na mednarodni ravni, zato je več poti prvič, da uporabimo prednost nekaterih komparativnih prednosti. In eno sem tudi že omenil, in sicer zbiranje podatkov na območju celotne Evropske unije to je največji finančni sistem, največja ekonomija in, si, in da to delamo na usklajen način. To v drugih velikih ekonomijah in finančnih sistemih ni možno. V ZDA se včasih eh, niti ne pogovarjajo med sabo in tudi ne izmenjujejo podatkov tako hitro in učinkovito, kot eh, to predvidiva naš sistem in tudi v Kanadi, iz katere prihajam, uh, imamo težave s tem. Torej, parlament je, nam je poveril te pristojnosti in to se lahko seveda tudi uporabi in iz tega potem delamo analize in da imamo to možnost na mednarodni ravni, nam eh, daje veliko učinkovitost. Kot eh, člani ESRB-ja um, se moramo tega zavedati. Seveda pa se moramo Eh, osredotočiti na teme, ki so posebno pomembne za Evropo. In če gledamo to z mednarodnega vidika, gre za analizo tveganja, ki je hitra, eh, kratkoročna, ki pa je tudi srednjeročna in ki povezuje eh, različne eh, usmeritve regulatornih reform na finančnih trgih in da predvsem ugotovimo, kje so neskladja, kje so podvajanja, kje so prekribanja in da to odpravimo. Torej, za povečanje vpliva je, so pomembna poročila ESRB-ja. Um, torej kot član um, odbora, Uh, mislim, da so ta poročila zelo pomembna, predvsem za Evropsko centralno banko, pa tudi za države članice. Ali nas je preveč v ESRB-ju? No, nočem. Uh, e, sm, nas je kar precej 70 uradnih članov FSB-ja. In potem imamo tudi regionalne skupine, 150 jih je približno, ki sicer niso formalni člani, temveč pridruženi člani FSB-ja. Um, e, Potem imamo pripravljalni odbor, kjer, e, ki ima manj članov, 20. In ta pripravljalni odbor se srečuje redno, tudi preko telekonferenc in to je mehanizem, za poglobljene razprave o teh zelo kompliciranih temah. In um, razen tega delamo seveda tudi s drugimi strokovnjaki. In mislim, da bi lahko tudi v prihodnje um, delali bolj v to smer. Um, moramo se poslužiti predvsem velike ekspertize strokovnjakov, eh, ki se sestajajo redno v Frankfurtu na teh pripravljalnih odborih. Filip Lamberts, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, dobrodošel, gospod Gabrner. Ravno poteka eh, konferenca o podnebnih spremembah in vi ste septembra govorili, predvsem tudi o tveganjih v, razli, eh, v, v, v, v, v zvezi z različnimi premoženji. Torej, predvsem Gre za to, če vidimo neko tveganje, potem to lahko kvantificiramo, ampak moramo tudi narediti nekaj iz tega. Zato um, vaše pripombe niso bile zelo zadovoljive. Vi ste za prostovoljno razkritje za tak mehanizem ali, ali menite, da je to dovolj, da se ustrizno obravnava neko tveganje. Jaz bi si želel mogoče bolj močne instrumente da bi imeli zakone, ki to urejajo. Torej, malo um, več bi rad videl, glede kako želite um, reševati predvsem eh, finančna tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami. Hvala za to vprašanje. Torej, en argument, ki sem ga navedel v tem govoru septembra, je bil to um, z izjemo uh, industrije pozavarovan, je tveganje podnebnih sprememb, uh, se ne tiče um, bistva finančnega sistema. Torej nismo um, v stanju, da bi spremenili bonitetne standarde glede na podnebne spremembe za banke. Kaj ti, eh, ti eh, ta tveganja, tudi prehodna eh, tveganja, se bodo pokazale šele čez nekaj časa. Zato je to razkritje najbolj logična pot za obravnavanje teh tvegan. Eno največjih tvegan je prehod, tranzicija k nižje oglični industriji in na to vpliva jo parlamenti, ta parlament in tudi drugi parlamenti po svetu, glede tega, kako izvesti ta prehod na nizkooglično industrijo. In to bo seveda odvisno tudi od zasebnih pobud, kar zadeva tehnologijo, kar zadeva inovacije za dosego tega. Pomen eh, tega razkritja je dvojn. In delovna skupina, ki um, jo je odbor, splošni odbor ustanovil, um, um, Torej, tu sodelujo seveda različni strokovnjaki, predvsem iz zasebnega sektorja, ker želimo, da bi to razkritje bilo učinkovito, da bi bilo zanesljivo in da bi seveda tudi čim več jih uporabilo to možnost. Vrednost tega pa je naslednja. Torej, podjetja s tem seveda tudi razkrijejo svoj oglični odtis. In če delaš v industriji, ekstraktivni industriji, to pove se veda veliko, tudi finančnim institucijam, ki to financirajo, ampak s tem se gotovo spoznate, veliko je študij, eh, ki to obravnavajo, moramo biti seveda konsistentni. Ampak to, kar bi lahko tudi vprašali, je, kakšna je strategija podjetja, da zmanjša ta otis in tudi v kakšnem časovnem času horizontu. In na to se lahko odgovori na različne račin, načine, ampak eh, delovna skupina se bo ukvarjala s tem. Tega nočem prejudicirati. Eh, torej, nacionalno definirani prispevki, o tem se govori, NDC, 1,5 eh, odstotka je to na evropski ravni in to in um, potem je seveda um, se možno vprašati, eh, kolikšen bo delež podjetij, da se zmanjšajo, uh, zmanjša izpust toplogrednih plinov. Ali um, imamo za to predpise, ali je to na prostovoljni ravni, je treba prepustiti različnim jurisdik jurisdikcijam delo našega organa gre v smer, da e, ostajamo pri prostovoljnem pristopu in menimo, da e, predvsem spodbudimo zasebni sektor, da razvije e, čim boljši sistem prostovoljnega razkritja, kajti to bo tudi najlažje izvedljivo ali je dodatno k temu eh, treba predvideti tudi še zakonodajne predpise, na to ne bi odgovoril. Hvala. Gospod Stiffenburg. Hvala, gospod guverner, za to, da ste danes z nami. 2014 ste v govoru rekli, da je evropska kriza kronična, v kronični fazi. In rekli ste, da uh, um, je veliko brezposelnosti, um, visoka zadolženost uh, v Združenem kraljestvu in tako naprej. Um, tudi v Evropi je to velik problem. Stroški dela se povečujejo produk eh, stopnia produktivnosti upada, potem zmanjšuje se tudi trgovine s um, drugimi državami po svetu in tudi um, v primeru Nemčije, tako da se te um, številke z, um, zmanjšujejo. Če analizirate sistemska tveganja za celotno ekonomijo, evroobmočje ali EU 28 ali pri tem upoštevate tudi sistemsko tveganje v mišljenju majhne skupine ljudi, ki um, želijo, da bi več Evropa, Evrope rešilo te probleme, namesto da razmišljamo tudi o alternativnih metodah. Razen tega, kar zadeva možnost alternativnega razmišljanja, ne samo kaj nezijanska filozofija, ki podpira agresivni korporatizem in, tu, in tudi parlament, um, torej da bi neodvisne države lahko razmišljale tudi drugače in uporabile uh, Eh, alternativne davčne politike, politike zaposlovanja in mogoče bi to lahko pomagalo eh, državljanom v teh državah. Najlepša hvala za to vprašanje. Hvala tudi, da ste me citirali, citirali govor iz lanskega leta in da se ga spomnite. Ko razlikujem med kronično. Eh, torej, jaz razlikujem med kronično fazo in akutno fazo. Uh, kriza. Um, 2010 do 2012 se je govorilo o, o akutni krizi in mislim, da kar zadeva finančno stabilnost in če si ogledamo tveganje finančne stabilnosti um, za Evropo, potem uh, to delam kot član in eh, um, ESRB-ja. In seveda moramo najprej upoštevati eh, neposredna tveganja, ki se pojavljajo v določenem obdobju in ki eh, imajo posledice za banke in ki se širijo v finančnem trgu. Sprejeli smo v tem akutnem obdobju več korakov do leta 2012 in Eh, ti ukrepi so oblažili torej, to akutno fazo tvegan za finančno stabilnost. In eh, prišlo je nekako do um, tega, da smo um, lahko zajezili določena tveganja. Potem drugi del vprašanja se je nanašal torej eh, v bistvu eh, ste govorili o kronični krizi in potem ehm, kako o možnih izhodih iz te krize. Ehm, naša ocena tvegan v ESRB-ju kaže, da um, so strukturne reforme v dr ločenih državah izboljšale odpornost um, ekonomije EU tudi v celoti, um, kajti s tem se je povečala um, sposobnost absorbir, absorbiranja šokov. Kar zadeva srednje ročne perspektive glede stabilnosti, moramo to seveda redno ocenjevati. Banka Anglije in tudi ESRB, kar zadeva oceno eh, produktivnosti, kar zadeva eh, Eh, plače, kar zadeva konkurenco. Eh, in zato je potreben seveda napredek pri strukturnih reformah in sicer v vseh ekonomijah in um, napredek pri bančni uniji. In potrebni so tudi še drugi strukturni okrepi in na to uh, je opozorila tudi gospa Ferrera. Uh, torej za večjo odpornost predvsem tudi valute na um, tveganja. Um, od um, govora, ki, sem, ki ste ga citirali vi, se mi zdi, da smo naredili določene napredke. Hvala. Ryan Hayes. Governor Carney, welcome to dobrodošli v našem odboru. Hvala za uh, to predstavitev. Jaz imam nekaj vprašanj za vas kot podpredsednika ISRB-ja. E 24. novembra ste rekli, da gre za dve zadevi, s katerimi se ukvarja ISRB, e torej gre za prioritetne akcije pri solventnosti 2 in to je seveda pomembno. E, vi ste rekli, da so tudi e, nepričakovane posledice. In mi se ukvarjamo seveda številnimi dosjeji, ki se ukvarjajo s to krizo. Kaj menite o tem, če se ozremo nazaj na te dosjeje, na sprejete ukrepe ali mislite, da to deluje? In ali mislite, da bo vloga ESRB-ja predvsem, da izloči to, kar ne deluje, tako da bo jasno, kaj uh, deluje pri sistemskih tveganjih in kaj je? Jaz sem iz Irske, uh, ki jo prav gotovo dobro poznate. In vi veste, tako kot jaz, da je obseg realistične krize, realne krize, In to, tu se nanaša predvsem na Irsko. In pred kratkim ste rekli, da um, so tveganja, kar eh, z, um, um, eh, zadeva uh, trg nepremičnin, um, tudi lahko velika. Torej, in k, kje so možna predlitja pri trgu nepremičnin, pri posojilih in vrednosti um, nepremičnin v razmerju do teh posojil in kje vidite ti, ta predlitja? in kako uh, jih odpraviti tam, kjer se pojavljajo. Hvala. Samo nekaj pripomb. Um, torej nekaj je uh, nenamirnih posledic finančnih uredb, to sem rekel, in um, s časom bomo seveda tudi še videli, uh, kje so natančno te nenamirne posledice tega, ko se bo sistem še naprej razvijal. Ampak tega se moramo seveda zavedati in potem se moramo vrniti v parlament in reči, ali je treba kaj prilagoditi ali ne. Ehm, kaj je bil namen prvotne zakonodaje in kako to potem deluje v praksi. Eno področje, um, za ESRB je likvidnost trgov. Želeti en krhkost trgov. In v zadnjih mes, um, um, letih smo seveda videli, da nastajajo nelikvidnosti na trgu. Zakaj prihaja do tega? Eh, ali je to povezano z regulatornim okvirom, ali eh, gre za ravnanje eh, upravljalcev premoženja ali ne. To je treba seveda ustrezno analizirati in to delamo mi in to delajo tudi drugi, ki so naši pridruženi člani, naprimer v državah članicah. In seveda moramo ugotoviti, kje Eh, so določene povezave pri finančnem vzvodu ali kjer gre bolj tudi za posledice elektronskega trga, torej da ti trgi eh, delujo elektronsko in zato prihaja do teh izkrivljen. Omenili ste nepremečninski trg. Jaz sem rekel, da ESRB nadzira sklade in da izvaja tudi stresne scenarije. Um, v, torej v Angliji imamo 155 skladov in ESRB jih lahko nadzoruje tudi še več. Torej tako, da vidimo, um, kako to funkcionira. E, torej pri nepremečninah in um, posledicah, čezmejnih, možnih čezmejnih posledicah tega. Um, gre seveda za recipročnost. Nacionalna centralna banka, naprimer Irska banka, sprejme ukrepe za omejevanje um, posojil za nepremečnine, ampak uh, potem to uh, ustrezne predpise sprejemajo tudi druga eh, država. In Um, torej, mi imamo zelo jasen mehanizem um, um, anticiklične blažilnike, um, potem makrobonitetne eh, ukrepe in zato moramo zagotoviti, da delujejo naši uh, instrumenti. Um, ampak mislim, lahko se zgodi tudi, da prihaja do čezmenih posledic na tem področju ni načel. Dobrodošel, gospod guverner. Imam um, nekaj vprašanj. Študija, ki je bila izvedena pred kratkim, je ugotovila, da uh, je bančni sektor še vedno v krizi, kajti evropske banke ne. Uh, Äh, izboljšujejo svojih bilanc, tudi ne po stresnih testih. 836 milijard je še vedno slabih posojil in to seveda okužuje bilance evropskih bank. In to se äh, je zmanjšalo samo za 2 odstotka v 12 mesecih. Ali ESRB äh, skrbi ta velik obseg slabih posojil in kako naj bi se banke tega lotile? in kako preprečiti sekuritizacijo teh posojil. Eh, eh, kaj ti ECB želi uvesti sekuritizacijo in potem nepremičninski in stanovanski sektor v Združenem kraljestvu. Eh, kriza s hipotekami je pokazala, kako se lahko zmanjša stabilnost na globalnem finančnem sektorju, če se zalomi v eni državi. Kako ocenjujete ukrepe, ki so jih sprijeli v Združenem kraljestvu, eh, ki spodbujajo ljudi, da naj um, jimljajo višja posojila in s tem kupujejo stanovanja, ampak to bi lahko povzročilo podoben efekt, kot se je zgodi, zgodil svoj čas v, združen, v, v združenih, eh, združenih državah Amerike. In tretja stvar, FSB je predlagala reformo eh, eh, finančnega trga. Eh, svet eh, po dveh letih in pol še ni našel dogovora glede tega. Evropski parlament je že predlagal določeno rešitev. Kako zaskrbljeni ste, da EU zaostaja pri tej globalni reformi? Predvsem v času zelo nizkih obrestnih mir, kjer težko vidimo, kako bi ti skladi še naprej zagotavljali konstantno vrednost. Kaj predlagate državam članicam in svetu? da bi zagotovili, kaj ti rekli ste, da um, se posebej posvečate tudi nadzoru teh um, naložbenih skladov. Hvala. Kar zadeva bančni sektor, to seveda redno spremljamo. Pri SRB smo zabeležili določeno izboljšavo, kar zadeva celoten proces eh, EQR-ov e in eh, stresnih testov. In hm, zdaj imamo tudi enotni nadzorni mehanizem in hm, dodatni nadzor večjih inštitucij kot posledica tega. Seveda smo v času nizkega, nizke nominalne rasti v območju EU in um, banke je treba kapitalizirati, uh, dokapitalizirati zaradi teh slabih posojil. Eh, mi spremljamo in izvajamo, kot sem rekel, te stresne teste. Nasplošno lahko rečem, da se je bančni sektor v Evropi bistveno izboljšal v zadnjih letih um, sicer še nima najboljših ocen, ampak bistveno se je izboljšal bančni sektor. In rast kreditov je sedaj pozitivna v euroobmočju, kljub um, nizki nomina, nominalni rasti. Torej vidimo določene izboljšave, ampak seveda je treba storiti še več. Potem, kar zadeva sekularizacijo, uh, E, torej, e, reprogramiranje dolgov in sekuritizacija. To si moramo ogledati seveda zelo previdno. Kar zadeva nepremečninski trg in stanovanski trg, e, torej program Help to Buy, je v bistvu um, zelo skromen uh, v primerjavi s celotnim um, nepremičninskim trgom v Združenem kraljestvu. In tu gre predvsem za, prve, za tiste, ki prvič kupijo stanovanja. Um, in gre predvsem tudi za znižanje um, cen. Ampak veste seveda, da ta program predvideva številne blažilne ukrepe. Uh, torej, mislimo, da moramo letno ocenjevati tveganje iz tega programa. In če bi ugotovili, da obstaja neko resno tveganje za finančno stabilnost, bi morali seveda nemudoma sprejeti ukrepe. Ampak ker ne gre za tako velik obseg tega programa, to do zdaj ni bilo potrebno. Um, potem skladi um, denarnega trga, to, kar ste povedali, je na vsak način pravilno in tudi tu uh, se je treba zavedati odgovornosti, ki jih imamo. Hvala ljudem, ki njega naredijo. Uh, Hvala, gospod guverner. Uh, sem zelo eh, vesel, da ste eh, nam posredovali vašo veliko ekspertizo in hvala, da z nami razpravljate o teh zadevah. Želim se povrniti na vprašanje gospoda Lamberta v zvezi z okoljskimi vprašanji in ogličnim balonom. Um, že večkrat ste omenili problem, ki je eh, tveganje, ki je povezano s tem in tudi Banka Anglije je opozorila na to v zvezi z zavarovalnimi posli. Um, Um, um, očitno se vam to ne zdi najbolj preveč problem, kajti to je bolj dolgoročna stvar. Ampak ljudje danes sprejemajo odločitve um, glede investicij v ta sektor in zato bi um, se mi to zdi malo bolj pomembno. Um, če menite, da Ali mislite, da um, se danes bolj zavim, zavedamo tega eh, problema ali eh, napredek na tem področju še ni eh, zadosten? Um, stroški oglika so nizki, tudi CO2 ja so nizki, uh, oziroma cena goriv so nizka In zato bi mogoče ljudje investirali v sektor, ki dolgoročno ni perspektiven. Govorili ste tudi o vlogi parlamentov eh, držav članic. Ali mislite, da države članice eh, pošiljajo dovolj jasne signale za to pomembno področje? In tu v parlamentu veliko časa posvečamo sistemu ETS. Um, um, pravilno delovanje ETS-a, določanje pravilnih cen. Torej, ali to lahko pomaga trgu, da se poveča ozaveščanje za to in da tudi določanje cen poteka na bolj ustrezen način. Hvala za to vprašanje. Ja, kot pravite, kar zadeva takošna tveganja, tu ne bom ponavljal predhodne odgovore. Tukaj predvsem za zavarovalniški sektor, ampak to obstaja in mislim, da poznate statistiko, gre za število izrednih vremenskih razmir. V zadnjih 20 letih se je to število povečalo za trikrat več kot petkrat škode imamo, to je pet milijard dolarjev, torej centralna banka je to dokazala, kot vidite, so se razsežnosti res spremenile. In treba je spremeniti tudi model ocene tvegan. Tu vidimo glavne vidike. Ali se vedno bolj zavedamo tega? Ja, bi rekel, da ja. Vse, kar zadeva ta prehod to je povezano tudi s tem, da ni dovolj informacij za to, da bi lahko se urejali, recimo, če ste vlagatelj. Zelo težko je, če imate tako raznolik portfelj, da se odmaknete od obličnih tveganj. Mislim, da je to samo umevno. Kaj pa je težje? Ta portfelj dodeliti tistim, ki delujejo bolje, tistim podjetjem, ki delujejo bolje na področju oglika, tistim, ki bolj zmanjšujejo oglični otis. In mogoče vlagatelji včasih nimajo vseh teh informacij, zato da bi prišli do srčja težave. Ampak to, kar ste rekli o tem, da imajo vlade svoje posledice, da pošljajo jasne signale, to je lahko dobro zato da imamo več razkritja podatkov v zasebnem sektorju. Tisti, ki sprejemajo odločitve, bodo videli, kakšne so strategije podjetij za zmanjšanje ogličnega otisa. Če gre za to, da se omeni ANDC neke države ali kak drug cilj. Kaj pa, če ni strategije? Če ni strategije, je to odločitev podjetja. Odbor podjetja lahko sprejme takšno odločitev in se zanaša na druge, da bodo to reševali. Kaj pa posledice? za to podjetje, če ni strategije. Če se to drži, če ni strategije, če ni posledic pri oceni glede dostopa do kapitala, potem to pomeni, da na nek način ni dovolj kredibilnosti v celotnem političnem okviru v tej državi, v tej jurisdikciji. To pa je nekaj, s čimer se ukvarjajo nacionalni parlamenti, nacionalne vlade in potem morajo v takšnem primeru sprejeti dodatne ukrepe. Po drugi strani se lahko zgodi, da ima večina podjetij strategij in da imamo zaradi teh kredibilnih strategij večjo vrednost in potem je to ta cikl, ki kaže na to, da so stvari vedno boljše. No, ker je časa malo in ker ne poznam toliko te teme, bi spustil odgovor glede ETS. Hvala, kolega Jakob. Eh, Gavne. Hvala, predsednik. Guverner, dve vprašanje imam za vas. Najprej, glede te zanimive ideje, ki ste jo omenili v vodoma, glede dinamičnega razmerja pri vzvodih, da bi videli, kakšna je stabilnost v tem ciklu. Kot veste, smo z velikim zanimanjem brali vaše nedavne govore. Recimo, 1. decembra ste v pogovoru z guvernerjem angliške banke rekli, da se sistem nakazuje. In zanima me, kaj je to. Mogoče imate tu sedaj drugačno vlogo danes. Ali bi bilo kolisno imeti tudi takšna razmerja za to, da bi bil sistem stabilen v ciklu? in kako bi to vključili v evropsko zakonodajo. To je prvo vprašanje in drugo, to je nekoliko bolj politično in sicer je povezno s Tilakom. V Bruslju imam občutek, da nekateri upajo, da bi Tilak lahko bil nadomestek za vso drugo zakonodajo pri prestrukturiranju bank. Zanima me, kakšna so vaša stališča o tem, kako lahko poskrbimo za to, da je lahko tilak dodatek, ne pa nadomestilo. Hvala. Thank you, thank you um, Hvala lepa. Torej, šli ste v srče prve točke. Sodbi odbora za finance, to, kar je Bank of England omenila 1. decembra v izjavi, smo videli, da je sistem dovolj kapitaliziran ali pa bo tako k malo. Tu imamo manj kot en odstotek tega. Tako smo to zapisali 1. decembra. Zakaj? Med drugim smo preučili izkušnje vseh preteklih finančnih kriz, vse izgube, vse, kar se dogaja v Evropi, v Bazlu in druge. Drugič, zanašamo se na dva elementa, ki sta del tega. Najprej imamo lahko kredibilne tilake oziroma totalno zmožnost absorpcije izgub, tako da imamo disciplino za imetnike, ampak da imamo tudi bolj učinkovite kapitalske strukture. In drugo, na kar se zanašamo, je aktivna raba protikličnih varovalcev. In zato, da smo najbolj učinkoviti pri teh anticikličnih bufferjih potrebujemo razmerje pri vzvodih, tako kot pri drugih bufferjih. Vse to po našem mnenju povezano, zato da so kapitalske strukture bolj usklene, pa tudi bolj učinkovite. Kaj to pomeni? Če ne bi imeli tega proticikličnega varovala, potem bi imeli dodatni kapital, vedno. In če ne bi imeli razmerja pri vzvodu, bi potem morali tu nadomestiti pomankljivosti z dodajanjem drugega kapitala. In če ne bi imeli Emerald, Tilek in to, potem bi težko nadomestili izgubo. Zakaj imamo sploh to razmerje pri vzvodu? To se sliši sicer lepo, ampak gre za to, da imamo več spodbud, če povečamo buffer. Tako da potem ni več spodbud. Recimo primer v Združenem kraljestvu, zelo na hitro kakšen je standardiziran model pretveganih. Imamo 30 odstotkov. Ko dodamo kapital, če želimo, da to postane sistematično ali če povečamo proti ciklično kapitalsko rezervo in če ohranimo isto razmerje, to razmerje ni več zavezujoče in tu imamo več tveganj če to povečamo za 35 osnovnih točk pri dodatnih sistematičnih kapitalskih rezervah ali proticikličnih, potem se ohrani razmerje. In to je osnova tega pojma. Ne gre za premik pri tveganjih, ko dodamo napovedi v tem sistemu. Zelo na kratko, to je kratka obrazložitev tega, ampak zakaj gre, da je vse povezano? Glede zadnjega vprašanja. Kako bi odgovoril? Zlasti glede BRRD in vseh teh elementov povezanih s tem. Kako je s kapitalom, s črpanjem izgub? To ni dovolj, to je potrebno, ni pa dovolj. Za te institucije, zlasti za največje, najbolj zapletene, potrebujemo strukturne reforme. Potrebujemo načine, da bi v reševanju izolirali kritično delovanje institucije in da bi poskrbeli za nadaljevanje dela in to lahko pravimo na različne načine, v različnih strukturah in jurisdikcijah. Ampak to osnovno je potrebno. In naj zaključim tu, kakšna je raven FSP-ev. Vse, kar ima sedež v Uniji, gre skozi zakonodajni proces, kjer se stvari rešujejo imamo druge glavne organe po svetu, ki ne pročujejo jele količine kapitala, če imajo tilak ali kaj drugega, ampak pogledajo tudi, kakšen način reševanja, način sanacije, ali je to kredibilno. Ali je to potrebno za to, da imamo domače sistematične institucije, tako kot je to na globalni ravni. Uh, Kolega Sidrik, hvala predsednik, troje na kratko z moje strani. Najprej glede trga nepremičnin septembra je ESIB na splošnem sestanku odbora napovedal, da naj bi v nepremičninskem sektorju imeli premike, potrebovali bi dodatno delo, je saj bil v prihodnih mesecih. Rezultati naj bi se objavili. Sedaj pa me zanima naslednje. Ali vidite kaj zaskrbljujočega na trgu nepremičnin v Evropi zlasti v luči nizkih obresnih mer in pomankanja makrobonitetnih ukrepov na komercialnem trgu nepremičnin? In če imamo kakšne upoglede pri tem delu, ali lahko delite kaj z nami danes, drugič, glede kvantitativnega popuščanja? Kako je to povezano z makrobonitetnimi zahtevami? Seveda smo jo oblikovali kvantitetno popuščanje, da bi spodbudili posojanje v evroobmočju in da bi potem oblažili učinke nizkih obrestnih mir, ampak kolegi pravijo, da so makrobonitetne zahteve v Evropi na nek način spodkopale kvantitativno lajšanje in popuščanje. Torej, kako dobro to deluje skupaj ali imamo večjo stabilnost finančnega sistema, če to povezano. In tretje, zelo na kratko, pri zadnjem dialogu z Marjem Dragijem nam je kot predsednik banke povedal, da imamo zadovoljujočo raven oblikovanja pravne podlage makrobonitetnih in socialnih okvirjev v državah članicah, vseh razen v treh, Španiji, Italiji in Romuniji. In rekel je, da naj bi Evropski odbor sistemska tveganja pozival te države naj napredujejo pri oblikovanju pravne podlage. Zanima me, ali nam lahko poveste kaj več o tem. Hvala. Hvala lepa. Ja, glede pregledov, glede makrobonitetnih tveganj na trgu nepremični Evropski uniji. No, kot veste, imamo tu različne stopnje premikov na teh trgih. Imamo nekatere trge, kjer so organi že sprejeli makrobonitetne ukrepe, Združeno kraljestvo recimo. Odbor za finančno politiko tam je sprejel ukrepe, da mi omejili visoka posojila za gospodinstva. Potem smo tam uvedli tudi minimalno obresno mero oziroma te preizkuse, če imamo posojila za lasnike. In potem smo imeli cel niz različnih drugih ukrepov, ki niso bili makrobonitetni, šlo je za določene davčne spremembe. In tako kot preko smo se pogovarjali o specifičnih programih, gre za to, da bi spodbudili nove kupce k nakupom in to naj bi poseglo v dejavnosti na trgu. No, dodal bi še nekaj. Bank of England. PRA opravlja pregled trg zasebnih lasnikov nepremičnin, zato da ne bi imeli nepravile standarde. Zaenkrat nimamo dokaza o tem, ampak zakaj gre? Gre za to, da je Združeno kraljestvo primer takšne jurisdikcije, ker so se sprejemali ukrepi. Koristno je imeti tudi širši pregled Evropskega odbora in seveda bomo imeli komentarje tudi o tem prihodnih mesecih. Glede komercialnih nepremičnin, ocene so se premaknile v številnih jurisdikcijah. Recimo v Združenem kraljestvu vidimo, kakšna je stopnja vzvoda v sistemu, kakšna je spostavitev oziroma kako vidne so institucije. Tu smo imeli veliko tujega kapitala, ki je prišel na trg. Tu vidimo določen razvoj dogodkov ključno z dogodki, s tem, kar se trguje na javnem trgu, zato da bi poskrbeli za to, da ne bi s tem ogrozili finančne stabilnosti. Zaenkrat v Združenem kraljestvu nismo delovali, ampak ja, iz vidika našega odbora je smiselno to nadzorovati. Potem, kako je s kvantitativnim popuščanjem? kakšen je odnos med tem makrobonitetno politiko, konvencionalno politiko, je nasplošno ni vedno vezi, ampak makrobonitetna politika zlasti v, v okolju nizkih obrestnih mer pri posojanju lahko spodbudi monetarno politiko. Kaj to pomeni? da lahko s tem rešujemo nekatere tveganja, do katerih pride na kapitalskih trgih, na nepremičninskih trgih, kot ste rekli. Monetarna politika se mora osredotočiti na primarno nalogo, torej da doseže cilje glede inflacije. Pri ECB imamo 2 odstotka, pri Bank of England 2 odstotka inflacije. Nasplošno gre pri makrobonitetni politiki prav zato in pomembno je, da monetarni organi razumejo, kaj počnejo makrobonitetni organi. kako to vpliva na gospodarstvo, na inflacijo, da lahko prije do primerne kalibracije. No, v določenih trenutkih ne sedaj, ampak lahko se zgodi, da makrobonitetna politika vpliva na to, ampak zaenkrat ni. Nismo v takšni situaciji. Glede časovnice za posodabljanje okvirov makrobonitetne politike. SRB se bo sestal pozneje ta mesec in to bo del razprav. Ampak države članice bodo to pokomentirale, ko bo to primerno. Hvala, Annelies Dodds. Hvala, seveda smo omenili kar nekaj vaših govorov danes. Kater je moj najljubši vaš v Šaldonjenem gledališču, ne samo zato, ker ste pohvalili Šaldonjen, torej moje mesto, ampak tudi zato, ker ste rekli, da je Združno kraljestvo en izmed glavnih upravičen pri prejemanju, seveda se niste spuščali v politične zadeve. Recimo, med drugim ste se v vašem govoru osredotočili to, kako skuša Združno kraljestvo razviti makrobonitetno mašinerijo, kako je to povezano z evropskimi poskusi, da bi to storili od velike recesije, ampak niste izredno omejevali oziroma omenjali ločevanje bank. To ste omenili danes, zato sem vam hvaležna. Kot se zavete, je to kar nekaj kritik glede teh poskusov da bi ustvarili ločevanje bančnega sistema da bi zaščitili davkoplačevalce sedaj vidimo omejevanje pri posojilih zanima me kako vi ocenjujete poskuse združenega kraljestva in evropske unije da bi ločili trgovino od naložb ali je to dovolj in drugič zelo na hitro glede tega kaj je povedal gospod niedermayer in tudi gospod lamberts odgovorili ste perspektivi FSB-a. Vodili ste to razpravo, ampak iz vedika ESRB me pa zanima, ali ne bi bilo bolje, da bi imeli bolj zavezujoče standarde, ne samo zato, ker že imamo evropske mehanizme, da bi imeli okoljske, socialne in druge standarde za upravljanje, da se o tem poroča po letu 2017, potem zelo na hitro, seveda ste bili zelo glasni glede plačevanja, nagrad in drugega pritveganjih. Vem, da imate svoje stališče o bonusih bankirjev, ampak čem je težava? Verjetno ne v tem, da ne gre le za te bonuse, ki so povezani z nagradami, gre tudi za plačila. In seveda morajo biti tisti, ki sprejemajo odločitve o plačilih odgovorni ali podpirate tudi to, da imamo direktivo o delničarjih, kjer naj bi omenili tudi plačo, da tam, kjer ni takšnih sistemov v tistih državah, da tega ne povežejo z odločitvami delničarjev v podjetjih v takšnih državah. Dobro. Najprej drugo vprašanje. Mislim, da je vprašanje, ki se deloma povezuje s procesi. Ne želim se izogniti odgovorom, ampak kot se zavedate in to sem že omenil, SRB bo sedaj reševal prav to vprašanje. To je del delovnega načrta za prihodnje leto. Preučil bo tveganja pri prenosu, to, to so potencijalna tveganja pri prehodu na nizkoonglično gospodarstvo. Predsednik Dragi bi bil veliko bolj vesel, če bi najprej imel to analizo, zato da bi potem lahko podal na svet ali perspektivo glede zakonodajnih vidikov. To je prioriteta in to bomo preučili. Glede plačila bankirjev. Mogoče bi tu zauzel drugačen pristop, mogoče nekoliko drugačno perspektivo. Perspektiva je pomembna. To, kar so bili včasih bonusi ali splačila o gotovinah posameznikom za to, kar so posamezniki prijeli za celoletno delo ob koncu leta in so potem ti posamezniki to hranili, ne glede na to, ali so imeli na bilanci stanja tudi tveganja in so tu teoretično gledano potem prevzeli del tveganja ali pa so bili podvrženi ali pa so bili vključeni v neko vedenje, ki ni bilo primerno in so zato plačali neko kazen, ampak potem ni bilo nobenega načina, da bi poplačali ta denar, kar se je spremenilo zaradi evropske zakonodaje na nacionalnih ravneh. Bonus je nadomestilo za celoletno delo. Del se oduzame. In to se postopoma potem sprosti, če obstajajo dokaze, da ni bilo nobenega negativnega vedenja oziroma nobene zlorabe. Lahko bi zadržali še večji del kapitala. Nomenklatura je takšna, da je to bonus, ampak to ni bonus glede na staro tradicijo iz 80-ih let, bonus je bil včasih izplačen gotovini. Torej, kakšne izzive imamo sedaj pri makrobonitetni politiki in pri zlorabi? Če bi lahko zadržali več tega plačila, potem bi lahko imeli tudi več spodbud za to, da se ljudje vedejo pravilno. Ne gre za prave spodbude, ampak lahko bi to storili. In potem še nekaj, kar smo videli pri dokazih. Zakonodaj, ki je sedaj stopila v veljavo, da je za plenbe več, ampak razmerje pri zlorabi se je znatno znižalo. No, toliko, če sem s tem pomagal. Glede omejevanja, glede učinkovitosti omejevanja. Pristop v Združenem kraljestvu je dober, zato da bi omejili banke če prihajamo iz Oxforda, Londona, Glasgowa. Gre za to, kaj damo posamezniku na spletu ali v trgovinah in seveda je vse omejeno, imamo višjo kapitalizacijo, kot veste, kot prostalem bančnem sistemu, imamo ločen odbor, imajo odgovornost za omejevanje bank in naša celotna strategija sanacije teh institucij je povezana s tem, da poskrbimo za to, da da je omejevanje bank ne glede na dogajanje na trgu takšno, da banke še naprej trgujejo, da so na spletu preko vikenda, naslednji teden, naslednji mesec, naslednje leto in seveda smo zelo odločni pri tem, da to izvajamo v praksi. No, oklevam glede te primerjave z razpravo, ki sedaj teče na evropski ravni in s tem bi le okrepil ta komentar gospoda Vamzakarja, ki je prej spraševal o tem, da kapital ni dovolj za to, da bi zagotovili sanacijo. To mora biti povezano tudi s strategijo izvajanja sanacije. Hvala lepa. Hvala za te in druge komentarje. Bili so res zelo koristni za nas, za naše delo. Mislim, da je bilo to zelo zanimivo, zelo zanimiva razprava, izmenjava mnen. Hvala lepa za to in seveda se veselimo tega, da bomo imeli tudi v prihodnosti možnost razpravljanja z vami. Hvala lepa. Uh, Dragi kolegi, gremo naprej na četrto točko na dnevnem redu. Izmenjava mnen z gospodom Walterjem Radermacherjem, generalnim direktorjem Eurostata. Hvala, ker ste z nami danes. Veliko zadovoljstvo nam je, da lahko urado začnemo dialog o statističnih zadevah med Evropskim parlamentom, komisijo ter Eurostatom zato da bi obravnavali to, kako zagotoviti primeren pregled statistične dejavnosti komisije, kako izboljšati naše zmogljivosti, zato da imamo dobre, močne statistične podatke. To je seveda orodje naše dejavnosti. Tu imamo tudi kar nekaj zakonodajnih triologov. Recimo, med drugim je šlo za to, da bi zaključili nekatero vprašanje. Nekaj vprašanj je še odprtih, upamo, da bo to rešeno. Sedaj se je to začelo, kot veste, je tu kar nekaj blokad pri nekaterih zakonodajnih predlogih. Tu gre za različne organe unije, ko sodelujem, ampak nasplošno nam je v veliko zadovoljstvo, da imamo to izmenjavo mnen z vami. No, glede na našo prakso bom najprej dal besedo gospodu Rader Maharju, potem pa bomo imeli običajen krog vprašanj in odgovorov. Gospod Rader Mahar, prosim. Much, Chair, uh... Hvala lepa, gospod uh, predsednik, spoštovani člani odbora EKO. Čas mi je, da sem danes z vami v času, ki je zelo pomemben za evropski statistični sistem danes formalno uvajamo, kot je predsednik že rekel, uradni eh, dialog o statističnih zadevah. Eh, točno pred enim letom smo opravili trialog, kar pomeni, da smo menili lani trilog za Miklauža, eh, tokrat pa imamo dialog in to je velik napredek. Eurostat je statistični organ eh, Evropske unije in ima dialog z Evropskim parlamentom. Mnogi se boste spomnili intenzivnih eh, pogajanj, ki so nas pripeljali do eh, te točke. Dve, tri leta so trajala pogajanja, predvsem vi, gospod Galtieri in gospod Baje, ki ga ne vidim v dvorani, sta veliko prispevala k uspešnemu zaključku pogajanj in sklenitvi sporazuma šlo je za vodenje evropskih statistik. Reforma uredbe 223, ki je začela veljati letos, predstavlja velik eh, korak naprej pri vodenju evropskih eh, statistik. Skupni standardi za neodvisnost, odgovornost in transparentnost so. Pravilo za vse statistične urade na tej osnovi je uredba 223 vzpostavila sistem, ki v realnosti popolnoma vzpostavlja razmere v skladu z členom 338 Evropske pogodbe. Zagotavlja najboljšo koordinacijo in sodelovanje med statističnimi organi med, tako na nacionalni kot evropski ravni. S tem Eurostat in njegov generalni direktor dobiva nove pristojnosti z ozirom na Evropski statistični sistem. Omogoča stalen dialog z vašim odborom Ekon kot eh, političnega posrednika in pristojnega za Evropsko statistično politiko. Naj povdarim, da je DAST arhitektura še posebej enostavna in ima jasna pravila, kar je ključnega pomena za zagotavljanje učinkovitosti, odgovornosti in transparentnosti, ki jo želimo vsi doseči. Zdaj moramo ta nov sistem eh, oživiti in spraviti v prakso. Sektorska statistična zakonodaja mora biti prav tako prilagojena tej novi arhitekturi. Od zadnje izmenjave mnen eh, z parlamentom maja 2014 smo daljevali z našimi pobudami za izboljšanje evropskih uradnih statistik in posodobitev proizvodnje v statističnem sistemu. Lahko vam poročam, da so naša prizadevanja obrodila sadove, najprej predvsem, predvsem tri velike zadeve. Najprej grška epizoda 2009 druga že po vrsti, je eh, pomenila ponovne probleme zanesljivosti naših statistik. Eh, pro, takšen problem v eni državi članici se je širil prek nacionalnih meja in eh, povzročil tveganjo, tveganje nezaupanja v evropske statistike. To je dober primer prilivanja, do katerega lahko pride zaradi vse večje integracije v Evropski uniji zakonodajne spremembe v 2009 in tehnična podpora Eurostata grškemu statističnemu ratu Elstat so izboljšali zanesljivost finančnih statistik eh, Grčije v prvi vrsti. Od 2010 eh, glede podatkov Grčije ni več eh, dvoma še vedno pa eh, imamo težave in potrebne so politične odločitve organov eh, v Grčiji. Sploh eh, imenovanje novega šefa Elstata in sprejem nove zakonodaje o statistiki. Notranja politična razprava pa še vedno ostaja nepošteno agresivna in onemogoča izgradnjo zaupanja v grške statistike grški statistični urad. To veliko pove o ključni vlogi in prispevko množičnih medijev in politike pri zagotavljanju preglednih statistik. Zato moramo ustrajati na teh načeljih transparentnosti in odgovornosti. Nova uredba je dala Eurostatu nove pristojnosti pri strogem nadzoru glede podatkov držač. We declared then that both the mandate and new powers would be exercised. Zato je treba ustrezno izvajati statistične raziskave ob upoštevanju splošnih eh, načel transparentnosti, odgovornosti in učinkovitosti. Pred kratkim smo eh, te pristojnosti prvič aktivirali in ugotovili, da prihaja do napačnega poročanja zdravstvenih institucij v Španiji, v Valenciji. Ugotovili smo, da je bilo tako napačno poročanje omejeno, čeprav se je pojavljalo večkrat skozi čas. Tesno sodelovanje z španski statističnimi uradi je omogočila hitre popravke teh na pomanjkljivih poročil. Zato smo se odločili za nizke kazni in eh, takšen pristop je svet tudi podprl, kar kaže, da se komisija, si komisija zelo prizadeva izvajati politični mandat, tako da bi bil ta dobro sprijet. Tretjič, tretjič izvajamo posodobitev arhitekturnih podatek eh, ture in evropskega statističnega sistema prilagajamo naše delovne metode, zato da bi delili odgovornost in eh, breme in uporabljali eh, različne vire, prepričevali podvajanje in omogočili potrebno prožnost. Cela vrsta zakonodajnih predlogov bo prišla naslednje leto za posodobitev infrastrukture za statistiko na področju gospodarstva in tudi kmetijstva. To bo program REFIT, za katerega se zavzemata tako parlament kot komisija. Izvajamo strategijo, ki smo jo eh, navedli v naših napovedih, je vizija za naslednje obdobje. Odbor je se, se je sam sprijel to strategijo in jo razvijal naprej v ISS eh, vizijo 2020. Pripravili smo zelo ambiciozen program eh, za zbiranje in razširanje informacij, kar bo pomenilo sistemske spremembe ter eh, pozitivne rezultate za vse deležnike, ki jim bo omogočalo izboljšati situacijo zaradi pomanjkanja sredstev, zaradi katere trpijo trenutno. Uspeh političnih sprememb je v tem, da jih stalno podpirajo tudi nadaljne politične odločitve, da imajo stalno politično podporo. Se je treba preveriti indeks eh, drobnoprodajnih cen, potem imamo BOP podatke in predlog za novo okvir eh, za preverjanje kakovosti povezan z makroekonomski eh, postopkov zaradi makroekonomskih neravnovesij MIPI. Tukaj potrebujemo tudi statistike za sprejemanje političnih odločitev in tukaj ne potrebujemo velikih sprememb, v tem trenutku to ne bi bilo smiselno, saj odločitve še niso zrele. Želimo uvesti poenostavljeno upravljanje v skladu z uredbo 223 in zaključevanje elementov sekundarne zakonodaje iz, na osnovi pogodb. Mislim, da lahko dosežemo dobre, dobre rezultati pri BOP-ih. Je, eh, MEP, pri MEP-jih pa imamo večje težave. Zato moramo vse skupaj eh, postaviti v isti okvir podatki, ki jih trenutno eh, zbirajo nacionalni statistični uradi in eh, tistimi, ki jih zbirajo centralne banke. Zato so pogajanja bolj kompleksna in ne preseneča me, da imamo tukaj velik odpor v svetu, tako da pogajanja praktično ne napredujejo. Želimo zagotoviti eh, kakovost za vse kazalnike MIP, ne glede na to, kdo jih eh, do te podatke proizvaja na nacionalni ravni. Če, bomo, če skupni standard ne bomo mogli sprijeti in tudi zakonodajnega okvirja ne, in bodo te podatke zbirali eh, centralne banke, bomo imeli revizijsko vrzel glede odgovornosti in ta revizijska vrzel bi se lahko vešala in eh, bi temeljila na odločitvah, ki sprejemajo samo nacionalni organi in potem bi bilo vprašanje, kdo je odgovoren za proizvodnjo MIP podatkov. Najti moramo strezno ravnovesje med eh, potrebo po skupnimi kakovostnimi standardi in eh, povezani postopki z makroenomskih eh, neravnovesih. Zato moramo opredeliti vlogo centralnih bank in načelo subsidijarnosti. Z kolegi iz Evropske centralne banke sem v tesnem stiku, da bi lahko dosegli vse te cilje. Eh, želimo si skupne zaveze, da bi zagotovili čim več eh, standarde transparentnosti in odgovornosti za MIP podatke. To je edina možnost, da bodo vsi podatki ustrezno pripravljeni. Naj še nekaj povemo, povem o prihodnosti ISS-a. 2012, ko sem prevzel to vlogo, sem moral povezati izboljšati osveščenost eh, glede hitrosti, s katero se želijo nacionalni statistični uradi prilagajati novim razmeram. Ti sistemi se morajo prilagajati, če želimo izpolniti nove zahteve, po eni strani politiki, po drugi strani držav Ljanov. To partnerstvo je pod velikim pritiskom, vedno več je potreb po Eh, zanesljivih eh, podatkih, eh, o dejstvih. To vodi v hitro razvejoče še razprave. Zaradi soočanja z vsemi izzivi, socialnimi, podnebnimi, gospodarskimi in tako naprej. Statistični uradi imajo veliko pomanjkanje sredstev, zbirati pa treba vedno več podatkov, zato potrebujemo nacionalno koordinacijo in eh, zmanjšati breme. Vsi smo se boleče naučili, kako ključnega pomena je, da eh, uporabljamo ustrezne, zanesljive statistične podatke. Evropski statistični sistem ISS je pravi sistem z okrepljenim partnerstvom. Ima samo en namen, da ponudi trdno infras, statistično infrastrukturo, ki omogoča vsem odločevalcem, da svoje raziskave temelijo na zanesljivih podatkih. To je še posebej pomembno v podatkovni revoluciji današnjega časa. In še naprej moramo okrepiti naš sistem. Naj vas opozorim še na nekaj ključnih točk. Eh, na statistiko morate misliti tudi, ko govorite o ekonomskem upravljanju v Evropi. Eh, jedro ekonomske in monetarne unije lahko deluje samo, če so finančne statistike tudi zanesljive in zelo kakovostne. Drugič potrebujem politični sistem, ki bo omogočil podporo evropskim statističnim uradom imamo tudi določene napričakovanja. Pričakujemo, da bo e, kolegi sprejel strezne pogoje za delovanje ISS-a do leta 2020. E, predlog e, bo trenutni sistem prilagodil finančnem okviru do leta 2020. Eh, pričakujemo tudi povečan finančna sredstva, ki bodo na voljo statističnemu uradu. Eh, statistika je investicija, v katero se slača vlagati, kar je bilo tudi napisano v vašem mnenju o osnotku proračunu komaj čakam na vaš eh, politični predlog eh, v prihodnosti. Spoštovani predsednik, eh, dragi člani odbora Ekon, statistika je hrbtenica oziroma podlaga za sprejemanje političnih odločitev Evropske unije. Potrebne so globoke reforme na statistični ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rader Maher, za zelo obširen govor ta parlament eh, in tudi naš odbor popolnoma podpira zamisel, da so nujno potrebne zanesljive statistike. Zdaj pa bomo nadaljevali z našimi člani. Gospod Burhard Palc bo prvi. Hvala, gospod predsednik, gospod Rademacher, lepo, da ste spet eh, z nami. Imam dve kratki vprašanji prvo vprašanje se navezuje na to, kar sem vas vprašal že lani, mogoče se še lahko spomnite. Ko ste bili zadnjič tukaj, se postavlja vprašanje, v kolikšni meri nacionalni statistični eh, uradi, eh, soft statistični uradi, neodvisni od političnega mnenja. Nam lahko danes eh, poveste, da se je medtem situacija izboljšala. Drugo vprašanje tema povezana z zadolževanjem držav. So statistične nenatančnosti pri podatkih, kot so temu eh, rekli. To velja predvsem za države, o katerih smo letos veliko razpravljali. Moje vprašanje, ali imate občutek, da statistike sploh na področju uh, Eh, državnih eh, prihodkov in odhodkov, da so te statistike danes eh, pravilne ali vse boljše in ali so dovolj zanesljive, da jih skupaj z drugimi faktori konkurenčnosti, odpornosti na dolgove, da so primerne za oblikovanje ustreznih odločitev tudi na teh področjih. Hvala lepa, če dovolite, bom govoril naprej v angliščini, čeprav eh, bi vam verjetno bilo bolj všeč, če bi govoril nemško. Naj začnem z drugim vprašanjem. Kakovost eh, državnih finančnih podatkov se je stalno izboljševala v zadnjih letih. Če si pogledamo podrobnosti tudi v povezavi z nadzornimi organimi in statističnimi uradi v državah članicah. Kadarkoli smo našli kakšne pomanjkljivosti, kot v primeru Valencije v Španiji, ki sem eh, ga predstavil, je prišlo do takojšnjega ukrepanja. In to je zelo dober preventivni signal. Statistike državnih eh, financ so najtežje statistike, ki sploh obstajajo in so najbolje nadzorovane. In za njimi se skrivajo najsodobnejši mehanizmi od Eurostata in nacionalnih statističnih uradov. Korak naprej pa bi bil, da uvedemo evropske računovodske standarde, državne računovodske standarde. Ipsose. V vsaki občini, v vsaki bolnišnici morajo države članice imeti eh, standard za računovodstvo javnih eh, financ. In to lahko že zagotovimo v Eurostatu. Lahko si pogledamo večje eh, pogodbe, investicijske projekte. Ne moremo pa obiskati vsakega od oka in tam pregledati podatko. Zato ste nas zaprosili leta 2011, prav gotovo ste videli poročila. Tukaj dobro napredujemo. In po prvi prostovoljni fazi med danes in 2020 mislim, da lahko vključimo skupne standarde za javne finance. kar zadeva politični vpliv na nacionalne statistične organe. Videli ste, ste peer review je. Ne samo držav EU, ampak tudi držav Evropskega gospodarskega prostora kot Islandije. In dobili smo zelo transparentno poročilo o trenutni situaciji. To je spet eh, nekaj enkratnega. Na globalni ravni ne boste našli primerljivega nadzornega mehanizma, ki bi omogočal kar se da zanesljive podatke in statistike. Hvala lepa, Eliza Ferreira. Naslednja. Hvala lepa, hvala lepa, da ste danes z nami. Omenjali ste Grčijo. Ampak ko smo gospoda Almunjo eh, v tem odboru vprašali potem, je dejal, da je leti 2004-2005 obravnaval kakovost eh, grških statističnih podatkov, ampak da je bila revizija Eurostata ustavljena zaradi politične volje. Imate zdaj podoblastila ki vam omogočajo izvedbo takšne poglobljene ocene kakovosti. Eh, statistik. Drugič, ko je naš odbor obiskal Goldman Sachs 2009 ali 2010, so nam tam povedali, da so to, kar so naredili z grškim dolgom, naredili z eh, dolgom drugih evropskih držav, nekaterih najmočnejših eh, v Evropski uniji, ali imate možnost in neodvisnost, da se ukvarjate z vprašanjem ne samo Grčije in Španije, ampak tudi najmočnejših eh, držav Evropske unije, se tudi njih lotevate z eh, enako veliko energije, kar zadeva makroekonomske analize. Sem bila poročevalka v eh, parlamentu, kar zadeva makroekonomska neravnovesja ta kažejo, kako Evropska unija funkcionira v primerjavi z eh, drugimi akteri in kako se odziva eh, trg na eh, skupna pravila. Zato si nismo želeli pripraviti nekih ocen. Zdaj pa smo sprejeli pristop ocene po državah, kot da bi izgubili to neko idejo točkovanja. A bi lahko ohranili ta sistem povezanih s sistemom, ko boste ponovno ocenjevali, ocenjevali različne metode, ki so na tej lestvici. ko boste priporočili strukturne reforme in eh, proračunsko vrčevanje, boste tam ustrajali na tem, da je treba ohraniti podporo za statistične organe zaradi tega, ker brez ustreznih statističnih podatkov težko zberemo relevantne informacije za sprejemanje pravilnih političnih odločitev. Hvala lepa za to vprašanje. Naj postopno odgovarjam na vaše vprašanje. Imamo dovolj pristojnosti, da preprečimo, da bi se to, kar se je 2004 zgodilo, zgodilo ponovno. Eh, tehnično, eh, zakonsko, ja, politično ne. V Grčiji smo uporabili vse, vsa pooblastila, ki smo jih imeli na voljo 2010. ko je bila pripravljena zakonodaja, ki ni bila pripravljena leta 2005. Zdaj imamo eh, poblastila, da gremo v to državo in zaprosimo pogled v knjige. Ampak to se ni zgodilo. To torej deluje samo, če imamo v teh državah zanesljive partnerje. Takšen je bil primer v Grčiji, ki je zaključil z svojim mandatom eh, julija. Kot veste, je zdaj predsed v sodišču zaradi prirejanja podatk, statističnih podatkov. To se pravi, da potrebujemo partnerje in eh, kulturo eh, v državah članicah, ki niso vražna do um, neutralnih statističnih podatkov. Če ni mogoče proizvajati neutralnih statističnih podatkov, potem imamo težav. Tukaj ne moramo rešiti zadev v Eurostatu. Imamo tehnične pristojnosti, zakonske pristojnosti, ampak potrebujemo politično okolje, v katerem lahko delujemo. Kar zadeva Goldman Sachs, bil sem na javni razpravi, šlo je za svope v Grčiji in drugod, kar zadeva SWOPE, smo za nje rešili probleme skupaj s vsemi državami članicami. Saj smo se dogovorili za metodo, kako se eh, SWOPI beležijo. Kadarkoli imamo na finančnem trgu nek eh, nov model, se z državami članicami dogovorimo za standardni postopek, kako te zadeve eh, beležiti in upoštevati. Seveda pa vedno lovimo nove zamisli, ki prihajajo iz finančnega sektorja. Kar zadeva MIP-e makroekonomskega neravnovesja. Tukaj imamo ključne kazalnike in statistične podatke. Eh, Zakonodaj na področju statističnih podatkov o makroekonomskih neravnovesjih, s tem se je ukvarjal že prejšnji eh, parlament, se ukvarja z ključnimi indikatorji s naslednjo logiko. Če nadzorujemo kakovost eh, tega zgor, te zgornje plasti, bomo imeli spodaj zanesljive statistične podatke. Takšna je logika tega sistema. Vendar pa ne moramo zagotavljati enake ravni eh, kakovosti podatkov za 250 različnih eh, podatkov proizvodov. Imamo naprimer eh, statistične podatke o akvakulturah, o, o strigah torej. In zato moramo izbrati stopnjo kakovosti, ki je primerna za določen namen. Eh, želimo si najvišjo možno kakovost eh, podatkov, to je naša dogma. Ampak ni vedno enako, kar zadeva MIPE, moramo imeti popoln nadzor nad eh, ključnimi kazalniki. Kar zadeva resurse, sredstva, to se nanašam to, kar sem povedal na koncu svoje predstavitve. Tudi na nacionalni ravni bi morali na statistike gledati kot na investicijo. More political debate. Stanislav Olzo. Stanislav Olzo. Hvala lepa. Mm, gospod predsednik, gospod generalni direktor, imam eh, vprašanje eh, glede plačilnih bilanc, o čemer se trenutno razpravlja v svetu. Nekatera vprašanja niso bila rešena. Prvo vprašanje se nanaša na FDI, na direktne tuje investicije kako moramo upoštevati te statistične države, te statistične podatke. Nekatere države namreč teh podatkov ne zbirajo eh, po eh, končnem lastniku. Zato bi morali upoštevati različne registre, kakšne so realistične predstave za predstavitev teh eh, podatkov, kdaj bodo, te, kdaj bodo države začele zbirati te podatke in na kakšni način se bodo zvirali podatki o neposrednih tujih naložbah ali katerihkoli tujih naložbah, če upoštevamo dokončnega eh, upravičenca. In še nekaj razlika med transakcijami, ki se nanašajo na tuje naložbe, eh, Greenfieldove investicije in prevzemne transakcije kaj se vam zdi tukaj največja ovira pri tem razlikovanju? Ali menite, da je bilo popolno razkritje teh podatkov problem za manjšo države članice, ki imajo manj takšnih eh, neposrednih tujih naložb, pri nekaterih državah ni popolnega razkritja ravno zaradi teh razlogov. Hvala za odgovor. Okay, te... Najlepša hvala za, to, za ta vprašanja. Kar zadeva prvo vprašanje, se glasi odgovor, da trenutno s državami članicami preizkujemo, kako bi s pomočjo pilotnih študij rešili ta problem, ki ste ga omenili. Nasplošno bi lahko rekli, da bi pilotne študije privedle do rezultatov, tako da bi 2018 vam um, lahko posredovali metodološko pravilno in, pravilni in utemeljen odgovor. Vi ste razlikovali med dvima vrstama transakcij. Za tako imenovane Greenfield transakcije, to Eh, na mednarodni ravni še ni tako usklajeno. Zato moramo s pilotnimi študijami tudi eh, z našimi partnerji na mednarodni ravni to še raziskati. Um, um, torej pri eh, teh bilancah pa uporabljamo standard mednarodnega denarnega sklada. Mi moramo svoje tehnične standarde um, seveda prilagoditi mednarodnim standardom, zato moramo, se moramo uskladiti z vsemi, tudi s tistimi, ki imajo težave pri eh, teh ocenah, vendar moramo seveda najti dogovor tudi s partnerji v Washingtonu. Najlepša hvala, Filip Debekar. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod Rademarher, hvala za ta uvod. E, torej, dve temi želim omeniti. V uvodu ste to že omenili in tudi v odgovorih eh, ste spregovorili o tem, julija tega leta je komisija um, omenila oziroma um, določila finančno kazen za posredovanje napačnih podatkov iz Valencije. To temelji seveda na šestirčku in tudi na vaših statističnih podatkih. Eh, torej, eh, to je prvi primer goljofija s statističnimi podatki in tudi kazni za ta primer. Ampak kakšna druga orodja razvijate, da boste res lahko razlikovali med goljofijami in računskimi napakami? Ali imate takšne mehanizme in kako to ocenjujete? In drugič, kje potegnete črto? Kako izvajate take ocene? In, uh, katere regije si še ogledujete. Seveda vid, imamo na eni strani nacionalno raven, ampak bolj, ko greš na nižjo raven, bolj um, gre za zadeve, kot je javno-zasebno partnerstvo in um, lokalne skupnosti, ki so v preteklosti seveda Um, izvedle določene projekte in zdaj si je treba ogledati ta, te račune. Torej, ko greš tudi v nacionalni državi na nižjo raven, kako funkcionira ta metoda preiskav. In potem um, politična razprava, ki poteka v številnih državah članicah, je, um, so ekonomske posledice izdatkov za zdravje, za zdravstveni sistem. Uh, Zdravstveni sistemi v državah članicah so zelo različni in zato je tudi težko zbirati statistične podatke o tem, ampak eh, sedaj, ko so proračuni pod pritiskom, ko zbiramo te podatke in jih primerjamo, bi lahko iz tega izvlekli tudi določene zaključke glede eh, delovanja teh zdravstvenih sistemov in kako dobro uporabiti denar za zdravstvo. No, sedaj eh, odgovor na prvo vprašanje trenutno zaenkrat ne, nismo razlikovali med eh, goljofijo in namenskim napačnim poročanjem. To bi bilo treba seveda takoj storiti, ko pridemo v situacijo, ko je to potrebno, ko je potrebno to razlikovanje. Ampak postopek, ki smo ga uporabili v Valenciji, je vključeval tudi pomoč strani Olofa, torej organa za boj proti goljufijam. Tam smo bili torej eh, malo močnejši, ker kot statistični urad tudi nimamo postopkovnih mehanizmov za preiskave. Zato smo to storili kot da bi šlo, mora biti tudi za goljufijo. Torej, ta postopek je bil bolj kompleksen. Seveda smo odvisni od eh, um, revizijskih organov v državah članicah, v Valenciji, pa tudi v številnih drugih primerjih, dobivamo informacije iz revizijskih poročil. Tako je bilo tudi v Valenciji. Regionalni revizijski organ je kritiziral to ravnanje že večkrat in to je bilo za nas izhodišče. Zelo tesno sodelujemo tudi s Evropskim računskim sodiščem, Evropsko računsko sodišče sodeluje z nacionalnimi računskimi sodišči in na ta način poskušamo rešiti, reševati takšne probleme. Torej, gre za sodelovanje z revizorji in s kontrolnimi organi v državah članicah. To je zaenkrat naš način dela, kar zadeva zdravstvo in kakovost podatkov o zdravstvu. Lahko rečemo, da v mnogih primerjih eh, napačnega poročanja eh, se je začelo pri zdravstvu. To je bilo v Grčiji tako in tudi v Valenciji pa tudi pri drugih. Torej, ta zdravstveni sektor je najbolj ranljiv in eh, privlači eh, nekako te probleme, tega se zavedamo in zato eh, posvečamo posebno pozornost, ko gremo v neko državo članico s svojimi inšpektori, torej posebno pozornost posvečamo zdravstvenemu sektorju. Hvala. Uh, torej, um, 800, os, za 80 milijonov gre, ampak svet je rekel, da je to zanemrljivo, če se prav spominjam. Um, gospod Rademarhar, prav prisrčno dobrodošli v našem majhnem, vendar finem odboru. Želim vam postaviti dve vprašanji. Eno vprašanje sem vam, ga, sem vam že enkrat postavil um, točka 4.3. Evropski statistični program na pobudo Evropskega parlamenta, torej Evropski statistični urad naj bi storil več, da bi um, naredil bolj transparentno evropsko socialno gospodarstvo k gospodarstvu nasplošno. Kaj ste storili, da bi statistično bolje zajeli ta se sektor in kako izpolnjujete ta mandat? In tema, ki mi je posebej pri srcu, statistično neupoštevanje javno-zasebnih partnerstv in tendenca držav članic, da zaradi restrikcij šestirčka se izmikajo v sive proračune. 6. februarja, in to sem prav z velikim zanimanjem, ste prvič poročali o nekaterih teh sivih proračunov, med drugim tudi o javno-zasebnih partnerstvih in pravite, da v Nemčiji ni nobenih um, um, odgovornosti, ki bi bile nepokrite iz teh um, javno-zasebnih partnerstv. Ampak večina občin v Nemčiji sploh ne ve, uh, koliko je teh odgovornosti neporavnanih. In pravzaprav se eh, partnerji v teh projektih pogosto sploh ne zavidajo tvegan. Torej, kako daleč ste pri oceni Nemčije pri tem in eh, kako daleč ste pri tem, da prepričate Nemčijo, da se to zajima, da se to statistično zajima, da se to tudi statistično zajima. In če so podatki za Nemčijo tako nezanesljivi, se sprašujem, kakšni so podatki za druge države. Uh, potrebujemo transparentnost tudi glede teh sivih proračunov. Vse ne zadostuje, da zapolnimo eno verzijo in da kolegi potem kar že kupljajo naslednjo jamo. Hvala. Bom začel z prvim vprašanjem. Res je, prosili so nas, da eh, eh, izvajamo raziskave v tem sektorju da zbiramo podatke, ampak da sem zelo uh, iskren. Naš napredek doslej na tem področju je zelo omejen zaradi omejenih virov, ki so nam na voljo. Nismo bili torej v stanju, da bi izvedli kakršenkoli oziroma naredili materialni napredek pri tem. Z državami članicami smo razpravljali o različnih pristopih ampak um, situacija um, pri virih tudi v državah članicah je tako dramatična, da ne moremo zagotoviti, da bodo zagotovljen, zagotovljeno zbiranje predpisanih podatkov. In, um, torej smo pod velikim pritiskom tudi zato, da izvedemo te naloge, ki jih imamo. Ali to pomeni, da trenutno niste v stanju izvajati eh, zakonskih nalog? To je pravzaprav zelo resna stvar in to eh, presega to, kar ste povedali v uvodu. Evropski statistični program je prav tako pravno zavezujoč, po mojem mnenju. In zakaj parlamentarne želje niso zavezujoče, če so želje drugih zavezujoče? Ampak to, kar ste rekli, moramo vzeti resno niste bili diplomatski. Odgovor. Torej, mi smo seveda um, iskali sredstva, kako napredovati pri tem, ampak ena od glavnih eh, ovir je, da potrebujemo temeljne sloje podatkov, ki niso um, um, predvidene v državah članicah. Torej, da bi imeli neke temeljne, osnovne informacije. To ni del pravnega akija za statistiko, to države članice delajo prostovoljno. In trenutno razpravljamo z državami članicami, kako rešiti ta problem. To je tudi del našega dela za 2016, torej socialne raziskave. Um, uredba o integrirani eh, socialni statistiki v Evropi in v tem bodo določene sestavine, ki eh, se nanašajo na ta problem, ki obravnava ta problem. Torej nismo neaktivni, ampak nismo tako daleč, da bi jaz že zdaj vam lahko predstavil rezultata. Temveč smo še v razvojni fazi prihodnega sistema. Zelo dobro bi bilo, če bi nam eh, um, če bi nas tudi vi pri tem podprli. Torej, da bi tudi ta uredba o socialnih statistikah v prihodnosti potem začela veljati. Um, torej, nim ško um, beleženje podatkov o javno-zasebnih partnerstvih, torej nemške, ki organi so, mi, so nam povedali, da vsa javno-zasebna partnerstva, da so pokrita, to pomeni tista partnerstva, ki so znana, ki jih poznajo na nacionalni in um, eh, državni ravni. Da bi rešili ta problem na občinski ravni, in to sem prej že rekel, um, bi bilo treba uvesti evropske standarde za knjigovodstvo. To moramo storiti. Vi pravite, Eh, da so nemške številke napačne, kaj ti ti e EPP-ji so predvsem na um, um, lokalni, na komunalni ravni. In kdaj boste uporabili pravilne statistike? Eh, torej, če to ni zajeto, potem je ta številka nula enostavno napačna. Ne, odgovor. Nemčija nam, nas je obvestila, da so PPP-ji popolnoma pokriti v celoti in sicer v notifikacijah um, zvezne ravni, kar zadeva financiranje tega. Ampak ker so ti PPP-ji tudi v glavnem na lokalni ravni, potem to očitno ni pokrito, pravi predsedujoči tega odbora. In to je seveda statistična vrzel ki uh, jo moramo še naprej spremljati. Tom Bender, hvala. Hvala. Jaz bom govoril kar nizozemsko. Če nimate nič proti, gre za javno-zasebno partnerstvo. V Belgiji imamo regionalne urade, ki so vznemirjeni zaradi te obravnave PPI. E je v proračunski, pri proračunskem nadzoru. To je pomembna tema in zato eh, sprašuje, ali kriteriji eh, Eurostata, da bi PPP ostali zunaj proračuna, ali je to dovolj jasno, tako da ne bo prišlo do eh, Eh, nekakih, eh, do nekake zmede, tako da se to ne bo beležilo v škodo proračuna oziroma ali to mogoče ne škodi investicijam in razen tega želimo vprašati tudi, ali ta problem obstaja tudi v drugih državah ali samo pri nas, torej da imamo um, probleme z evropskimi standardi za računovodstvo v javnem sektorju. Začel bom z naslednjim. Eh, pravila, ki jih uporabljamo eh, za um, um, zajemanje PPP-ja v vseh državah članicah, to so pravila, ki so bila uzakonjena tudi v tem parlamentu. To je uredba EZA, eh, Evropski sistem računov. EZA 2010, to ni zlata knjiga, temveč modra knjiga in mi to uh, uporabljamo ne glede na to, za katero državo članico gre. Vidno uporabljamo ta pravila. Za Belgijo pa naslednje. Uh, gostota PPP-jev in težava zaradi tega je nadproporcionalna. Vendar gre za normalna pravila računovodstva, ki jih uporabljamo to pomeni, če javno-zasebno partnerstvo je konstruirano tako, da je tveganje na strani vlade in če vlada sprejme odločitev, takšno odločitev, potem gre za odgovornost vlade, to pravijo pravila. Veliko časa smo investirali, v razlago in tudi boljše komuniciranje, in sicer letos poleti. Tudi z belgijskimi partnerji smo se sestali. Pomembno je upoštevati, da smo samo drugi sloj teh razprav. Nismo regulatorji Eurostata. Nacionalni organi, eh, torej eh, Belgijska centralna banka in Belgijski statistični urad, Eh, morajo voditi ta dialog s belgijskimi partnerji, radi pa pri tem pomagamo. Ampak v bistvu eh, smo malo bolj v zakolicijo te konstrukcije. Pri eh, komuniciranju naših načel bomo bolj sodelovali tudi z EIB-jem in tako da upam, da se bo s časom eh, bolje vedelo, kako funkcionirajo naša pravila in kakšna eh, so zakonska načela. Eh, Nina Džil. Hvala, gospod predsedujoči. In hvala, gospod Rade Mahar, za to predstavitev. Um, sprejemanje odločitev, ki temelji na dokazih, bi nam zelo pomagalo kot zakonodajalce. Kajti številnimi um, izzivi se soočamo. Torej, da dobimo pravočasne informacije, to je pomembno. In ko si ogledamo begunsko krizo, to je ena od glavnih tem, s katero se ukvarjamo in potrebujemo precizne informacije in težko je te dobiti. Če si ogledamo vaše ocene, 750 tisoč migrantov ste rekli, da je prispelo doslej eh, letos, ampak to je zelo nejasno, kaj ti kriteriji, ki jih uporabljate, so, da so to ljudje, ki zaprosijo za azil. 700 tisoč približno, ampak veliko jih je, ki jih ne zaprosi za azil in so tudi prišli na nek način v Evropo. Torej, upoštevajoč političen pomen teh podatkov in da so ti podatki korektni, kako izbrati nek kriterij, ko bi lahko rekli, številka je zanesljiva? Kajti cena za napačno informacijo je lahko visoka. Torej, ljudje zdaj glasujejo na eni strani za ekstremistične stranke, ampak jaz prihajam iz Združenega kraljestva in to eh, vpliva tudi na referendum v Združenem kraljestvu. Ali bi lahko dobili bolj eh, precizne informacije kratko in srednje ročno, predvsem tudi glede ekonomskih posledic priseljevanja migrantov. Torej, kaj to pomeni za trg dela, nacionalni trg dela, nacionalni proračun, nacionalni socialni sistem. In popolnoma drugo vprašanje. Evropske statistike se e, objavljajo brez upoštevanja regionalnih raznolikosti. V Združenem kraljestvu so velike razlike med Londonom in ostalimi deli Združenega kraljestva, kako bolj upoštevati te raznjo, raz, eh, regionalne razlike, predvsem potem pri oceni teh eh, podatkov Eurostata. Hvala. Bom začel s vašim prvim zelo eh, težkim, zelo zahtevnim vprašanjem. Vsi vemo, da vprašanja da se je vprašanje beguncev v zadnjih mesecih zelo dinamično razvijalo. In to, eh, tega nismo mogli predvideti v našem počasnem, počasnem, počasni mašineriji na ustrezen način. Torej, to, kar lahko sedaj ponudimo, je um, informacija o migracijah, o mobilnosti um, ehm, delavcev in o beguncih in sicer na osnovi podatkov Frontexa in drugih uh, organov in na osnovi uh, številk tistih, ki prosijo za azil. Ampak ne moremo posredovati do končnega številka, števila prosilcev za azil, če nimamo, če, nam ne, če nimamo ustreznih podatkov na voljo. Torej, um, na ehm, četrt mesec, ehm, eh, torej na tri četrt mesečni ravni ehm, objavljamo te podatke in v bistvu je to že kar do, dober približek realni situaciji. Kar zadeva gospodarske posledice za trg delovne sile in tako naprej, tu tesno sodelujemo s kolegi v Generalnem direktoratu za notranje zadeve za zaposlovanje kajti oni so tisti, ki imajo analitično orodje za te ocene. Moramo razlikovati med eh, dejstvi, statistikami in modeli, ki um, uh, upoštevajo tudi politične posledice. Torej so službe, druge službe komisije, ki, um, se, ki to obravnavajo. Kar zadeva regionalne razlike, uh, Eh, tesno sodelujemo z um, generalnim direktoratom za um, regionalne zadeve. Ne vem, ali ste bili na naši spletni strani in si ogledali priročnik, um, torej kar zadeva um, določanje teh številk za posamezne regije, smo se mi zdi eh, kar precej daleč. Sedaj pa moramo seveda tudi pospešiti, um, kar zadeva um, socialno plat in razen tega moramo regionalne statistike povezati tudi um, z geografskimi podatki, ki jih imamo na voljo. In to v bistvu trenutno tudi delamo. In sicer, da je treba socialne podatke nekako povezati z makroekonomskimi podatki. Brian Hayes. Hvala, gospod predsedujoči, hvala. Koliko iz Eurost Eurostata da je danes z nami? Eh, seveda razumem, da imate zelo težko nalogo. Statistike so zelo pomembne, statistike, ki jih proizvajate in neodvisnost statističnih podatkov je odločilnega pomena. Eh, zanima me vprašanje peer pregledov. Na irskem je peer review bil opravljen marca tega leta. 26 priporočil je bilo potem sprejetih. Moje vprašanje, kaj pa um, nadaljno spremljanje tega po državah? Um, ali greste v državo, si ogledate, kaj je dobro in potem pripravite priporočile in nas postite same? Kakšno je nadaljno spremljanje? Torej, če um, so možnosti za izboljšave, morate to seveda tudi objaviti v nekem poročilu. In ali imate seznam razlik med evropskimi statističnimi podatki in metodami, kako se pride do njih in uh, kalkulacijami držav članic? Če, če vzamemo Naprimer, eh, projekcije populacije so še vedno razlike med državami članicami in metodami, ki jih one uporabljajo in metodami Eurostata. Ali imate kak seznam teh razlik, teh razhajanj? In isto velja tudi za rezultate. Eh, nekatere ekonomije so bolj um, eh, usmirjene v izvoz um, in tudi ti podatki morajo biti nekako enotni, moramo imeti neke enotne definicije tega. In moje vprašanje, ali imamo skupno definicijo ekonomije v senci, sive ekonomije? Um, torej, ali imamo neko skupno opredelitev v 28 državah sive ekonomije? Problem sive ekonomije je, kako to kalkuliraš, kako to vpliva na BDP v posamezni državi in kako bi se s tem ravnalo. Tudi um, glede evropskih statistik. Hvala lepa. Začel bom s PIR pregledi in 26. mi priporočili za Irsko in nadaljne spremljanje tega. Ja, seveda bomo to še naprej spremljali. E, torej, mi, Eurostat, e, izvaja to spremljanje, postopek pa je naslednji. Naslednje leto bomo objavili povzitek poročila um, februarja in potem bomo to poročilo poslali vam in svetu. Torej, videli boste, kakšna je splošna slika. Eh, skupaj s kolegi v državami članicami izvajamo potem to spremljanje. So seveda razlike med eh, priporočili. Nekatera priporočila so bolj ključna, druga pa manj pomembna. Tista priporočila, ki so vezana na eh, zakonodajne zahtevne, zahteve, naprimer, da se izve, izvede neka določba zakona, pri teh smo seveda bolj strogi, kot pri bolj mehkih priporočilih, kjer gre samo za izboljšanje kakovosti. Zato bi razlikoval med minimalnimi standardi za statistike, eh, ki so eh, uzakonjene in dobrimi praksami, ki so neke vrste smirnice. In, in, um, potem skupni standardi, projekcije prebivalstva. Vem, da so razhajanja med uh, projekcijami Irske in uh, nami in to je uh, povzročilo določeno nelagodje. S tem se ukvarjamo in naš načrt je za projekcije prebivalstva, da bi to izvajali letno v prihodnje in sicer tako kot to delamo tudi pri vseh drugih statistikah, skupno dogovarjanimi standardi in smernicami. Da bi presegli to dilemo, ampak to pomeni, da ne bo nujno soglasnosti, soglasja. Tudi v prihodnosti je možno, da bo Irska izbrala drugo, drugo projekcijo prebivalstva in mi pa uporabljamo standard, za katerega se je dogovorila večina članic. Potem siva ekonomija. To je vprašanje, ki ga poslušam redno. In lahko ponovim to, kar sem povedal že zadnjič. Mi lahko to preiskujemo, raziskujemo. To je tesno povezano z nezakonito dejavnostjo. V bistvu gre za mejne primere med transakcijami, ki jih lahko merimo in razlikujemo in tistimi, ki jih ne moremo in ki jih moramo oceniti. Za nezakonite dejavnosti, nelegalno dejavnost smo se z državami članicami dogovorili za neke vrste standardno metodologijo in sicer lansko leto smo to storili in to je pomembno za BNI. Lani um, so nekateri kar zakričali, ko so ti novi standardi vodili do višjih um, številk pri bruto narodnem dohodku, BND-ju. Um, ti standardi um, so bili predmet dolgih razprav. Ti brzani. Eh. Hvala. Dve točki želim omeniti. Torej, nekaj zadev ste že povedali eh, glede tega, kar sem hotel jaz vprašati. In sicer statistika o trgu dela. Torej, imam težavo eh, razložiti ljudem doma na mačarskem, kako se štejejo delovne ure, meseci, tedni in kaj je potem polna zaposlitev. Vem, da so tehnični standardi, ki se pri tem uporabljajo, ampak ti so nekako tudi tako komplicirani, da eh, eh, oziroma ohlapni, da se tudi nekoga lahko smatra za eh, polno zaposlenega, ki to očitno ni. Torej, ali bi nam lahko ali bi lahko eh, sistem bolj prilagodili realnosti, življenju. In druga stvar je krajše vprašanje. Eh, nacionalni statistični organ v, na Mačarskem eh, ne pripravlja statistik o revščini. Se pravi, da mačarska javnost ne dobi informacij o ravni revščine v državi, medtem ko vlada ponuja pogodbe za javno delo in ljudje zaslužijo 150 evrov na uh, mesec, kar je sramotno. Ni nobenih statistik glede tega. Samo besede eh, propagandne mašinerije Urbana. Hvala. Hvala. Kar zadeva eh, statistike o. Eh, delu delovne statistike. Torej, ko sem še delal za nemški statistični urad, eh, sem večkrat slišal, da definicije so zelo daleč od tega, kar se eh, od vsakodnevnega zaznavanja. Ampak to so standardi ILO in pravzaprav mi pač uporabljamo standarde, ki so dogovorjeni na mednarodni ravni. Ampak veliko investiramo v to, da bi dodali določene eh, informacije, dodatne informacije, ki omogočajo, da eh, imamo ta most med eh, statistično dogovorjenimi standardi in temu, kar ljudje zaznavajo vsak dan. Ko je bil uveden evro, mi je žena rekla, to, kar eh, ti miriš, je popolnoma absurdno. Jaz bolje vem, da je inflacija dosti večja, zato ker hodim nakupovati. Eh, torej, to, kar Uporabljamo torej dodatne informacije. Naprimer, pred nekaj tedni smo prvič objavili um, pritok in uh, odhod iz trga dela. Torej, um, tisti, ki iščejo zaposlitev, ki so zaposleni, ki spet uh, um, opustijo določeno eh, zaposlitev. Tako da uh, je možno spremljati strukturne spremembe. Ampak jaz vam ponujam tudi naše storitve, da vam pomagamo. Torej, mi imamo določene eh, možnosti, da vam pomagamo to bolje razumeti. Potem ven revščine. To je seveda težka tema. Um, revščina se miri seveda na osnovi prihodkov, um, pa tudi še na bolj prefinjen način. Um, To je eden glavnih elementov za naslednje leto in sicer, da bi skupaj z državami članicami, vključno z Mačarsko, um, omogočili um, primerjavo um, prihodkov um, in um, blagostanja in kako je to povezano, tako da bomo imeli boljše podatke. To je ena glavnih prioritet našega dela v naslednjih letih, markovali. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Imam zelo direktno vprašanje, kako menite glede statističnih podatkov eh, za celotno Evropo, pa tudi za posamezno državo. Torej, um, in um, ekonomske fiskalne politike, kako je tem. Torej, če, um, če državljani vidijo nek pozitiven signal, mislijo, da politika deluje. Torej, koliko uh, lahko zaupamo tem statističnim podatkom, če jih naprimer potem tudi spreminjamo, tako se je zgodilo 2010 z vključitvijo Eh, sive ekonomije, nelegalne ekonomije. Potem šest mesecev po Lizboni smo spremenili statistične indekse za inflacijo. Ali ni eh, tveganja statističnega dopinga? Torej, da bi s tem izvedli politične fiskalne politike, ki pa pravzaprav, eh, oziroma jih opravičili, ki pa pravzaprav um, niso dobre, ki ne delujejo. To je moje vprašanje. Dobro, hvala lepa. Ja, statistični doping. Ja, mi smo seveda agencija, ki je proti dopingu. Takšna je naša vloga. Ampak vedno in takoj, ko začnete uporabljati statistike pri sprejemanju odločitev, izvajate to, kar se v žargonu imenuje Goodhartova zakonodaja. Charles Goodhart je bil poslanec v Združenem kraljestvu in rekel, da takoj, ko uporabite kazalnik pri sprejemu odločitev, je lahko imeti dober kazalnik. Torej, gre za Heisenbergovo načelo na nek način. In da bi to prekinili, smo se odločili za posebno vrsto upravljanja, da bi okrepili trdnost institucij. In res bi vas skušal prepričati da je evropski statistični sistem najbolj trden institucionalni sistem, ki ga lahko pričakujete. Seveda s pomočjo zakonodajalca, ki nam je pomagal to oblikovati. Torej, zaupanje je na začetku in na koncu našega dela na evropskem statističnem področju. Hvala, Ivana Maletič. Hvala, predsednik. Pozdravljeni kolega, veliko omenjate kakovost, zanesljivost statističnih podatkov, ampak še enkrat bi rada potrdila postopek. Rekli ste, da če sumite, da nacionalni statistični podatki niso zanesljivi, lahko vključite nacionalne organe v postopek in OLAF, da opravi preiskavo. Ali pri tem obvestite tudi državne revizorje, podrobno kakšno revizijo izvesti, kako poročati, ali ti potem pošljajo revizijska poročila vam, ali se to ponovno ureja na nacionalni ravni. Če se ugotovijo nepravilnosti, ali se to pošle državnemu pravobranilcu, da to preišče ali kako. To je prvo vprašanje in drugo, ki je bolj tehnično. Gre za podatke, ki ste jih prosili skupaj z Evropsko centralno banko. Vem, da imate sporazum o sodelovanju, ampak v praksi imamo še vedno občutek, da imamo ECB in Eurostat, ki istočasno prosite za zelo podobne podatke nacionalne organe. Ali boste oblikovali dialog z ECB in posvetovanje strokovnjakov, da bi poenotili zahteve o poročanju nacionalnih uradih in centralnih bankah za to, da bi zmanjšali breme poročanja. In potem še nekaj, še eno vprašanje, to je povezano z enim predlogom, ki je še vedno v postopku na svetu. Imeli smo sicer prvo obravnavo v parlamentu glede kakovosti in določbe o makroekonomskih neravnovesjih in teh postopkih, ali imate kakšne informacije o tem zakonodajnem predlogu? Um, well. Ja, mislim, da lahko povem predvsej na hitro, glede postopkov z nacionalnimi revizijskimi organi. Naj obrazložim, kaj se je zgodilo v Španiji s tem primerom. Torej, bili smo predvsej zaskrbljeni zaradi poročila regionalnega revizijskega organa v Valenciji. Potem smo to takoj posredovali nacionalnim organom, potem smo se usedli skupaj in res smo skušali rešiti to težavo skupaj z njimi, da bi potem videli, ali imamo lahko prvi pregled dejstev, ampak seveda s pomočjo nacionalnih organov. Torej, to ni nekaj, kar je del pravnih določb to je del naših notranjih postopkov. Mi smo se odločili, da bomo uporabljali takšno intenzivno stelovanje z nacionalnimi organi, ampak to ni določeno nikjer, nobeni zakonodaj, nobenem delegiranem aktu. Potem drugo sodelovanje z Evropsko centralno banko. Ja, naj to povem drugačen način. Imamo pravni red o statistični zakonodaji parlament in svet odločate o tem. Tam imamo približno 200 pravnih aktov. Vsi so oblikovani tako, da imajo države članice obveznost pošiljati statistične podatke v njih. In potem se države odločijo, kaj počne kdo doma. To je načelo subsidijarnosti. Nekatere države menijo, da morajo nacionalne banke obračunati plačila, druge pa menijo, da so za to pristojni celni statistični uradi. To ni naša odločitev, ampak treba je podariti še nekaj. Izhodišče je zakonodaja unije. In zakonodaja unije ne vodi do podvajanja dela. Torej, že načelno gledano, mi, Eurostat, rečemo, da imamo le en stebr statistike in to je člen 338 pogodb. To je stavor unije in to je shodišče. Na nacionalni ravni imamo različne banke, ki po nacionalnih zakonodajah delujejo drugačne, so odgovorne. Glede MIP, ja, to je predlog, ki je sedaj v slepi ulici, kajti zaenkrat nismo prešli težav, ki sem jih nakratko obrazložil, zlasti pri tej situaciji, kjer je nacionalna banka zadolžena za izračun nacionalnih kazalnikov. Običajno bi rekli, mi, Eurostat, nadzorujemo pravilnost. Ampak ECB se potem tu ne strinja s tem, kaj ti Evropska centralna banka lahko reče ne, ne. In tudi, če pride do nacionalne odločitve, mi, Evropska centralna banka, pa udarjamo neodvisnost nacionalnih centralnih bank. In potem je nemogoče, da Eurostat stopi v to. In tu smo ustvarili de facto revizijsko vrzel. To želimo preseči z dvostranskimi dogovori med komisijo in ECB ali pa med Eurostatom in ECB. Hvala lepa. Še zadnje vprašanje z moje strani. Predtem imamo tu še poziv, da bi storili vse, kar lahko, da bi to obravnavali tudi s komisijo, da bi skušali rešiti preostala vprašanja. Kot veste, smo v parlamentu bili pripravljeni sprejeti stališče komisije, stališče Eurostata in pa istočasno bi bil kompromis tudi naše besedilo in to bi bila še ena rešitev, ampak to se nam ne zdi tako zelo problematično, da bi upravičili vse skupaj. To je bolj poziv kot vprašanje. In potem dve vprašanji. Glede MIP omenjate vašo intervencijo in kar nekaj vodilnih načel za morebitne rešitve. Sprašujem se, če ste že prejeli povratne informacije če imamo vzajemna jamstva ali če imamo enačanja kakovosti. Če sem prav razumel, na kaj merite, bi lahko prišlo do morebitnega preboja na svetu. In na koncu še nekaj, sicer vem, da je to precej splošna tema, ampak bolj makroekonomsko gledano, z vedika stabilnosti se soočamo z dejstvom, da včasih merjene strukturnega primankljaja povzroča to, da je to včasih težko opredeliti. Vem, da je to težko ekonomsko in politično vprašanje, ampak tu imamo tudi statistične posledice. In sprašujem se, kako je s tem metodološko gledano, bolj kot iz vidika ekonomije, ampak če bi lahko imeli neko resno razpravo o tej temi, da bi skušali opredeliti objektivne cilje merjena tako pomembnih kazalnikov za evropsko zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Ja, razumel sem vaš namig o HICP, res je to ni tako pomembno vprašanje. Prešli bomo še nekaj teh zadnjih milimetrov te poti. Glede MIP, ja, imamo neko pozitivno vzdušje. Prijeli smo pozitivne povratne informacije iz Frankfurta, da bi to lahko rešilo njihove težave. Pogovarjali smo se tudi s prihodnim nizozemskim predsedstvom, to bodo preučili. Začeli bodo razmišljati o tem, ampak videli bomo, kako bo s tem, ampak največja težava je bila v tem, da je šlo za navskrižje med neodvisnostjo bank in neodvisnostjo statističnih podatkov. In upam, da bomo lahko našli neko dobro pomensko rešitev za to. Sedaj pa strukturni primankljaj. Ja, potem, ko smo to obravnavali tu zadnjič, smo to res preiskali. Ampak naš sklep je bil, da tega ne smemo početi kot Eurostat, kajti tu imamo dve sestavini, ki običajno ne sodita v naše delo. In sicer gre za to, da moramo uporabiti ekonomski sistem in se moramo odločiti o primeru, za katerega gre. Na obeh primerjih smo prišli do sklepa, da je bolje, da o tem odloča direktorat za ekonomske in finančne zadeve in ne za statistične zadeve. Dobro, hvala lepa. Mislim, da smo s tem zelo dobro zaključili razpravo o reformah, kajti tu je veliko razlogov za to. Med drugim imamo tudi strukturni dialog. Kot so kolegi opazili, je to zelo korisno. Hvala lepa, veselimo se prihodnjega formalnega dialoga in tudi zakonodajnega sodelovanja, zato da bi Evropa imela dobre in zanesljive statistične podatke. Hvala lepa. Uh, Pet minutni odmor, potem pa bomo glasovali. Uh, Dragi kolegi, bomo začeli z glasovanjem. Kot veste, je bil dnevni red sprejet do povdne. Glasovanje v poročilu Evropske centralne banke je bilo preloženo, tako da bomo glasovali le o letnem poročilu o politiki Evropske unije na področju konkurence. To je poročilo Wernerja Langna. Ali lahko preverimo, če vse deluje? Preverimo, glasujmo, prosim, preverjamo. Oh, še dva kolega morate glasovati, še en. V redu glasovanje je zaključeno. Dobro. Ja, še en liberalec je na poti, ampak zaenkrat moramo šteti enega liberalca več, koliko jih je še, razen če jih ni že tako in tako preveč. Pet? Kdo še? Not, I mean, any... Ne, to ni nič zlobnega ne moremo preveriti, zakaj gre s tem merjenjem. Dobro, to mi je težava. Gremo naprej z glasovanjem o poročilu Wernerja Langna. Predlog 42 je za, proti, zavrnjeno. 43 za, kdo je proti, sprejeto. In ko 20 za, proti, Preverjamo. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis A. Ja, ja, torej, glasovati moramo o prvotnem besedilu v drugem odstavku. Kdo je za, proti, sprejeto kompromis A v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del, za, proti. Preverjamo drugi del. Glasujemo, prosim. Mislim, da je to sprejeto. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto še z enim glasovanjem večino. Predlog 48, da je za, proti, zavrnjeno 49, da je za, proti, zavrnjeno. Kompromis B, da je za, proti, sprejeto. Kompromis C, dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti sprejeto. Predlog 167. Lahko glasujemo skupaj, usvežno ne. Ja, glasujemo o tem. Dobro. Kdo je za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 168 je za, proti, vzdržani, ne vidim, EFDD preverjamo, glasujmo prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Ja, še en minus, torej to je zavrnjeno, ker je izenačeno. Ej, to drži. ena šest devet, kdo je za, proti. To moramo preveriti. Glasovanje je zaključeno. 170 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno. 171. Prostite. Sto enajstdeset je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainšestdeset je za, proti, vzdržani, sprijeta. Šestinšestdeset je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ja, vaša stranka. To me je res razočaralo. Kompromis D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 71. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? 73. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Kompromis E. Kdo za? Proti? Sprejeto? 81 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 83 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Pri 83, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno. Sedaj imate karte za glasovanje. 84 je za, proti, vzdržani vzdržani. Glasovanje še poteka. Bil sem naumen, prosim. Še par glasov, glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. 85. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 za. 86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti. Preverili bomo 87, prosim. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 88 za, proti. Bomo preverili pri 88, prosim. Glasovanje je zaključeno, to je sprejeto. 89 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 je za, proti, vzdržani, sprijeto. In ko 10 želite preveriti, torej preverjamo pri 90, glasujte, prosim. Glasovanje je zaključno, to je sprijeto. In ko 10 dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. vzdržani, zavarnjena. Preverili bomo, prosim. Glasovanje je zaključeno, zavarnjeno. Imko 15 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 19 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 16 je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. In ko 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 25, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 92, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Imko 17, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog 93, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 95, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Predlog 3. In ta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 101, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno obestilo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 102, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili. 102, glasujte. Glasovanje je zaključeno, to je zavrnjeno. 103, gre za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis G v dveh delih. Prvi del, proti, vzdržana, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto, 112 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 113 je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis I, e, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 119 je za, proti, vzdržani, sprejeto, 120 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 121 je za, proti, vzdržani, Vzdržani. Sprejeto. Kompromisija. Kdo je za? Dveh delih. Dobro, to ni na mojem seznamu za glasovanje. Dveh delih. Prvi del. Kompromisa je. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti. Ja prvi del je zato, da bi preučili to, da je Google dominanten na trgu in to gre tudi za blokiranje hotelov in drugi del je s temi besedami. Ja. Prvi del brez, drugi s temi besedami. Ja. V prvem delu smo že glasovali. To bi moral prebrati prej. Drugi del, kdo je za? Proti. Ozdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno, to je sprijeto. 130 do je za, proti, vzdržani, sprijeto. 132 do je za, proti, vzdržani. Ne vidim nobenih rok, mislim, da je to sprijeto, ampak prosim, da dvignete roke, koordinatori, glasujte, prosim. At least. Uh, vote is closed. Vanje je zaključeno. Ne vi? Za vami. Sprejeto. 1, 3, 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 1, 3, 5 v dveh delih, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet prvi del, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 136, kdo je za, proti. Mislim, da je to zavrno. Bomo preverili. Prvotna kombinacija. Glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 1,37, do je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili 138, glasujmo. Glasovanje je zaključeno, to je sprijeto. 139, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Prostite, glasujmo. Zeleni so se vzdržali. Glasovanje je zaključeno, to je sprijeto. 141 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 je za, proti, vzdržani, sprijeto. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis K, da je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis L, za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto. Kompromis ima v dveh delih. Prvi del, to moram prebrati, brez besed, in isolated remote or odd languages and islands. Prvi del za, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 155 za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 Mislim, da je zavrnjeno. Torej, prvotno besedilo, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 157, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 157, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 159, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 160, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 161, za, proti vzdržani. Sprijeto, 162 za proti vzdržani. Sprijeto, 163 za proti vzdržani. Bomo preverili pri 163. Glasujmo. Glasovanje je zaključno zavrnjeno. Z enim glasom. 164 za, proti, vzdržani. Bomo preverili pri 164, glasujmo. Glasovanje je zaključeno in sprejeto. 166 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani, sprejeto predlog 176 za proti vzdržani zavrnjeno, 180 za proti vzdržani sprejeto, kompromis O za proti vzdržani sprejeto, 181 za proti vzdržani zavrnjeno. Ali lahko zaključiš glasovanje, vidim lučke. Imka 7 za proti vzdržani, bomo preverili. In ko sedem, prosim. Glasovanje je zaključno, sprijeto. 187 je za, proti, bomo preverili. 187 glasujemo. Glasovanje je zaključeno pa je sprejeta. Kompromis P, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. 190, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 193, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis Q v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili pri prvem delu, glasujmo. Glasovanje je zaključeno. Kako? Mistake. Mistake. Prišlo je do napake. Dobro ponovno glasujemo. Ampak kakorkoli že, to je sprejeto. Še trije poslanci morajo glasovati, glasovanje je zaključeno. To je sprejeto, drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani? Ne, nisem dobro preštevil rok. Še enkrat glasujemo proti. Kdo je proti? Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 204 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis R v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto predlog 206, kdo je za, proti, vzdržani. Ne vidim liberalcev, domnevam, da to podpirate. Ja, če ja, dvignite roke, bomo preverili 206, oprostite. Glasovanje je zaključno sprejeto. 208, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 210, kdo je za? Proti. Zdržani bomo preverili. Pri 210 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, to je sprijeto. Z enim glasom več. 212, kdo je za? Proti. Zdržani bomo preverili. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. Sprijeto. 214 je za, proti vzdržani. Bomo preverili. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 214 je za, proti vzdržani. Kompromis SD je za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 227 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis T v treh delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno, tretji del. Bomo preverili drugi del. Glasujmo, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno z izenačenim glasovanjem. Tretji del. Kdo je za? tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo tretji del, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, to je sprejeto. 2, 3, 8. Dvesto sedem, ja, za, proti, vzdržani, sprejeto. 238 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis v številnih delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Tretji del. tretji del. Za, proti, vzdržani, sprejeto, četrti del. Za, proti, vzdržani, sprejeto, peti del. Za, proti, vzdržani, sprejeto, šesti del. Za, vzdržani, sprejeto, drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 250 za proti vzdržani sprejeto. 252 za proti vzdržani sprejeto. 253 za proti vzdržani sprejeto. 254 za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. 254 glasujmo. Mislim, da e LS to podpira. Prostite. zavrnjeno. Kompromis v z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani. Preverili, preverjamo. glasovanje je zaključeno. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za, proti, vzdržani, sprejeto. 263 za, proti, vzdržani. Bomo preverili pri 263. Glasujmo. glasovanje zaključeno, sprejeto. Kompromis P z ustnim predlogom spremembe zelenih. Ne, dvojni V z ustnim predlogom, ja. Glasujemo o ustnem predlogu, najprej kdo je za, ali moram prebrati to ustni predlog. Ne, to je na seznamu, kdo je za, proti. Bomo preverili glasovanje. Poteka, prosim. Glasovanje je zaključno sprejeto. Kompromis s ustnim predlogom za proti vzdržani sprejeto. 271 za proti vzdržani sprejeto. 272 za proti vzdržani sprejeto vzdraženi. Bomo preverili. Glasujmo. Mislim, da je sprejeto. Glasovanje je zaključeno in je sprejeto. 274 je za, proti. Zeleni so proti, bomo preverili. Ste dvignili roko, ko sem rekel proti, mogoče sem jaz kriv. Bomo preverili. Glasujmo. Moralo bi biti sprejeto. Glasovanje je zaključeno. Ja, sprejeto. 275 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis X za, proti, vzdržani sprejeto. 280 za, proti, za, proti, vzdržani spre, sprejeto. In ta ena. Želite glasovati o svežnju zinto? Posamično bo krajše. Inta 1, da je za, proti, vzdržan in sprejeto. Inta 5, da je za, proti, vzdržan in sprejeto. Inta 6, da je za, proti, vzdržan in sprejeto. Inta 7, da je za, proti, vzdržan in sprejeto. Inta 8, da je za, proti, vzdržan in sprejeto za, proti vzdržani, sprejeto in ta devet za, proti vzdržani, sprejeto in ta deset za, proti vzdržani, sprejeto in ta naj za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis Y za, proti vzdržani, sprejeto, predlog 96 za, proti vzdržani, zavrnjeno, predlog 97, to je za, proti vzdržani, vzdržani. Ne vidim. Mislim, da je zavrno. Bomo glasovali. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 99 za proti. Vzdržani zavrnjeno vzdržani. Zavrnjeno bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enakim številom glasov. To je del kompromisa, to torej je ne 122, 165. Podeli prvi del za, proti, vzdržani je sprijeto, drugi del za, proti. Preverjamo drugi del. Glasujte, prosim. Zavrnjeno. 281 za, proti, preverjamo na 281, glasujte. Konec glasovanja, zavrnjeno. 282 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Če želite, lahko v bloku glasujemo od 283 do 286. 283 do 286 za, proti. Preverjamo, da pa... Po prav, mislim, da je zavrnjeno, ampak da vidimo. Konec glasovanja. Najsprijeto je. Vloče ni bilo najboljše, da smo v bloku glasovali. Kakorkoli. 287. 287. Sa proti. Vzdržani. Zavrnjeno originalno besedilo za proti vzdržene sprejeto, 288 za proti, bomo preverili 288. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis Z za proti vzdržanje sprejeto, kompromis AA za AA, kompromis AA. Mislim, da imate plus napisan za proti vzdržanje sprejeto. 299 za proti. Preverjamo 299, pisujte prosim. Konec glasovanja, enako število za in proti, zavrnjeno. 300 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Originalno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. 301 za, proti, vzdržani, sprejeto. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 303 in 304 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 305 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 306 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 307 za, proti vzdržani sprejeto. Citat, je originalno besedilo za, proti vzdržani sprejeto, 2 za, proti vzdržani sprejeto, originalno besedilo 3-4 za, proti vzdržani sprejeto, 4 za, proti 2 za, proti vzdržani bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno.